Okay, colleagues, uh, we'll begin the meeting. Takole, kolegice in kolegi, začenjamo sestankom. We're going to begin if you want to take your seats. Thank you. Začenjamo, sedite se, prosim. Dobar večer. Začenjamo s prejetjem dnevnega reda. Naslednje spremembe imamo. Novo točko 3a imamo to je poročilo odborov o pogajanjih po čem 69.3 za državne tretjih držav, ki morajo imeti vizume na zonanih mejah in tisti, ki so iz tega izuzeti, tudi kar se tiče Brexita. To bo od 19.10 do 19.20. Glasovanje pa se bo začelo ob 19.20. Če nihče ne ogovarja, potem je dnevni red sprejet v tako spremenjeni obliki. Tako, sedaj pa sporočila predsednika, tolmačenje, imamo vse jezike, razen danščino, malteščino, hrvaščino in irščino. Sprejete sklepo koordinatorjev po 205. členu, najprej povratne informacije koordinatorjev 27. februarja. To lahko najdete v svojih dokumentih. Potem pa imenovanje poročevalcev, gospod Franz Zeleni je bil imenovan po pisnem postopku, da bo nadomestil gospoda Alberta kot poročevalca za mnenje Libe za uredbo o ENISI, Agenciji za kibernetsko varnost. In Ana Miranda, zelenih, je bila imenovana poročevalka za osnutek mnenja o osnutku poročevalka 2020 in osnutku popravka poročevalka 2019. Sprejemamo te sklepe? Da. In naj spomnim, elektronsko glasovanje je v 1920. Torej pripravite svoje kartice. Tako, sedaj pa prva točka, to je poročanje odboru o začastni ponovni vsega uvedbi nadzora na notranjih mejah. Poročavka Tanja Fajon žal je danes z nami ni zaradi obveznosti v zadnjem trenutku. Nadomešča pa je koordinatika SND Birgit Cipel. Birgit, poročanje odborov pogajanjih v imenu Tanje, prosim. Yes, thank you, chair. Hvala lepa, predsednik. Naj preberem nekaj izjav poročeval Ketanja Fajon. Spoštovane kolegice in kolegi, 29. novembra 2018 je na plenarnem zasedenju bilo, so bili sprejeti predlogi spremem, kar se tiče začasne ponovno obedve nadzora na notranjih mejah. In potem so to vrnili v odbor Libe. Dva triloga sta bila 12. decembra lani in 30. januarja letos pogajanja med parlamentom in romunskim predsedstvom so bila zelo konstruktivna. Ampak kljub ambicijam, da bi osnotek uredbe sprejeli do konca mandata, je manjšina blokirala v svetu in preprečila kakršenkoli napredek pri dosegi kompromisa. 8. februarja je omenita Milesku, ambasadorka, obvestila Tanja Fajon, da predsedstvo mm, se ne sme odmakniti od izvornega mandata, Korepel je to sprejel junija 2018 in pogajanja so bila prekinjena. Tanja Fajon še vedno meni, da je reforma šengenskega kodeksa prepotrebna. Šest držav članic šengenskega območja še vedno nezakonito vzdržuje nadzor na zonanjih, oprostite, na notranjih mejah. In to, kar najbolj skrbi pri teh razmerah, je, da teh šest držav podaljšuje nadzor na mejah in jim to uspeva kljub dvoletnemu maksimalnemu obdobju, komisija pa ne ukrepa proti njim. Tudi, ko imamo sedaj bolj strok nadzor na zunanjih mejah in manj prihodov, prehodov prek meja. Še vedno se torej za notranje politične razprave uporablja nadzor na notranjih mejah in kolegica Tanja to zelo obsoja. Kljub našim najboljšim namenom pa ni, nič, ni bilo možno nič, da bi prepričali svet, da bi dosegli napredek. In za konec, sporočevalci senci smo se posvetovali o možnih poteh naprej in Tanja je sklenila, da je najboljša možnost za parlament v tem trenutku, da zaključimo prvo obravnavo pri tem dosejo na podlagi mandata, ki ga je plenarno zasedene sprejel 29. novembra 2018. Zato je zahteva Tanja Obaro Libe, Nikolodo kot predsedniku, ta, da bi to dali spet na dnevni red plenarnega zasedanja, kar se da hitro, zato da bi torej po enotnem postopku glasovali in bi s tem zaključili postopek prve obravnave. Hvala lepa. Hvala lepa, Birgit. Naj ponovim. 5. marca sem dobil elektronsko sporočilo, kopija počevalce Svence in koordinati Libe. Počevalka je prosila, da bi Libe pet zahteval, da bi to delali na plenarno zasedanje, kar se da hitro imeli enotno glasovanje in bi zaključili prvo obravnavo. Če torej nihče ne ogovarja, potem bom obvestil predsednika, da zahteva Libe enotno glasovanje s tem, da bi zaključili to prvi obravnavi, glede na predloge, ki smo jih sprejeli lani novembra. Če nihče ne ogovarja, bomo to potem podali koordinatorjem odbora Libe. Prav? Želi kdo kaj na to temo? Ne. Hvala lepa, Birgit, da ste posredovali mnenje gospe Fajon. Prav, sedaj pa točka 3a. Torej seznam državljanov tretjih držav, ki morajo imeti vizume, ko prehajajo zunanje meje in tisti, ki so izuzeti z tega se tiče tudi Brexita. 29. januarja je bilo to poročilo sprejeto, 53 glasov je bilo za, soglasno smo sprejeli, 4 triloge smo imeli, potem 6, 6., 12., 20. in 22. februarja, 5. trilog pa bo 12. marca, to je jutri. Tako, naslednje poročilo bom podal. Vem, da si želite govoriti o tej temi. Peti trenutek bo torej jutri. Počevalci v senci so se na kratko sestali. Da, da, samo pokažite, da želite govoriti, koliko časa pa imamo za to točko. Deset minut. Deset minut. Ampak glede na to, da si želite govoriti na to temo, bomo to nekoliko podaljšali, da boste vsi lahko govorili. Torej, samo pokažite, če želite govoriti. Torej, peti trilog bo jutri. Naj še enkrat pojasnim. Na zadnjem sestanku smo slišali, kakšno je stališče parlamenta. Če lahko dodam nekaj točk temu. Zelo jasno je, da je to težav doseb. Pompa, ki je bila dodana, se je sedaj zelo jasno po štirih trilogih in petih formulacijah, ki smo jih podali svetom, da ni pravne zaveze, da bi ta opomba bila podana, predtem, da se je okimo proka z vizumi. To je sedaj kristalno jasno. Ampak politične razmere so take, da je ena od držav podala opombo na ta dosje in to je sedaj stališče sveta, kakršno je in ohranjajo to stališče. Po štirih trilogih in večjih poskusih, da bi našli alternativno formulacijo. Naj dodam formulacijo, ki se je uporabljala tudi v nedavnih dosejih, nedavnih, povdarjam, o Brexitu, ki omenjajo Gibraltar. Kljub vsemu temu, v svetu ni prav veliko razprav. Lahko pa poročam, da je sedaj nekaj razprav v svetu in zato mislim, da je prav, da gremo še na peti trialog. Drugič. Peti trialog. Tam imamo parlament, svet in komisija, pa tudi poročavci v senci. Zahvalil bi se jim za potrpljenje, se ukvarjajo s tem vedno bolj političnim dosem smo se zavedli, torej, da moramo ta dosje dokončati. Potrebno je to sprejeti, kar se da hitro. In zato bo komisija verjetno pripravila predlog. To je tudi ena od možnosti. To sem slišal. Zato torej bomo imeli peti trialog jutri. Upam, da bomo na petem trialogu doživeli pozitiven preboj. Na tem petem trialogu, na tem sem se pogovarjal s poročevalci v senci, seveda nam zmokuje časa, kar se tiče vizumskega dosjeja. Glavno vprašanje se niso spremenila. Ta opomba je ostala. Španski poslanci so zelo odločni, seveda moje stališče ni kot britanski poročevalec, ampak kot institucionalni poročevalec. In 53 proti nič, tudi dva španska poslanca sta glasovala za to prvotno stališče. Petih poskusov za alternativno formulacijo, ko menjamo Gibraltar, tudi nedavno formulacijo, ki je bila že uporabljena v dosejih pri Brexitu. Tako da upam, da bomo jutri vseeno doživeli preboj. Komisija bo tudi nekaj predlagala, ne vem, kaj to bo ampak upajo, da bo to nekaj, kar bo resnično pomenilo premik. Stališče sveta v tem trenutku je popolnoma politično. Ne želijo se ogledati alternativnih formulacij, ostajajo samo prijeni. Tako, sedaj pa razprava. Lopes Aguilar, Dias de Mera, Majte. Kdo pa se gleda najprej? Če se bi vsi držali dveh minut, se strinjate, dve minuti za vse. Lopes Aguilar, prosim. Kot to dobro vedete? Zelo na kratko, ponovno. Resnično ocenim tebe kot predsednika. Hvala lepa tudi za delo, ki se ga upravil v okviru tega celotnega procesa. Resnično te cenim, cenim delo, ki si ga opravil, spoštujem te. Ampak za nami so štirje trialogi, do sedaj štirje in sicer v okviru postopka, ki sploh ne bi smel biti problematičen. To, kar pa omenjaš, ni neka malenkostna zadeva. Vsi se strinjamo, da je visa waiver reciprocity med Združenim kraljestvom in preostalo Evropsko unijo nekaj, kar potrebujemo. Glede tega nimamo težav, da bi državljani obeh strani potovali brez vizumov. Ampak zakaj štiri trialogi in kljub temu za jutri, za peti trialog, nimate nobenih pričakovanj? Zato, ker je 27 držav v svetu podprlo enotno stališče, ki ga je zahtevala ena članica v svetu. In tudi v izjavi svetne komisije jasno piše, da se bo uporabljala evropska zakonodaja po brexitu in da se ne bo smela sprejeti nobena zakonodaja v Združenem kraljestvu, ki bi zadevala Gibraltar, ne da bi, da bi Španija dala svoje soglasje. Ne vem, kako bomo razrešili trenutni zastoj, kako bomo našli poti slepe ulice, ampak nekaj bo treba storiti s prejomenjeno opombo pod črto o tem bi se morali pogovarjati. Lahko na novo začnemo postopek, to je skladno z našim poslovnikom, lahko spremenimo postopek, lahko zamenjamo poročevalce. Rekel si, da ni nujno, da je poročevalec Britanec, ampak to vprašanje zadeva seveda tudi Združeno kraljestvo. Mislim, da vprašanje, kdo bo poročevalec, ne more biti odločeno na podlagi tega, ali je poročevalec iz Španije ali iz Združenega kraljestva. Pomembno je, da se trenutni zastoj odpravi, koordinatorji bi se morali o tem pogovoriti, po mojem mnenju. Namreč do konca mandata, seveda po mojem mnenju, na tak način tega doseja nikakor ne bomo zaključili. In to je najbolj črn scenarij. Gospod Ježek. Hvala lepa kot poročalce Sosencialde. Naj povem, da imamo med nami velike kolege, ki so kot poročalci pogumno obranili stališče našega odbora in parlamenta proti stališču sveta. To takrat, ko parlament ni bil enoten, svet pa soglasen. Ti kolegi so bili pogumni, uspešni na koncu, naj si gre za mehanizem za odpravo vizumov, dobili so dober kompromis. Danes pa pravijo, da bi naj sprejeli stejšče sveta tako, kot je. Tega ne razumem. Kot pogajalska ekipa smo predstavili pet kompromisov svetu. Pri našem prvotnem stališču ki smo ga sprejeli 53 za, nišče je proti, ni bilo omembe Gibraltarja. V naših kompromisih pa smo šli precej daleč proti stališču sveta, kaj ti sprejeli smo pristop, da bomo imeli specifično referenco na Gibraltar. To je velik, velik korak proti stališču sveta. In predstavili smo pet alternativnih formulacij. Svet pa samo pravi ne in po mojem mnenju pravzaprav sploh ni razprav o naših predlogih v svetu. Predlogi, ki se zelo približajo središčem sveta. In to je želitev za parlament. Štiri triloge smo imeli, svet se o tem ni resno pogovarjal, torej parlamenta resno ne jemljajo. To je želitev. Okay, Mr. Diaz de Mera, please. Gospod Diaz de Mera, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da vam je moje stališče poznano, tako da ga ne bom še enkrat ponavljal. Zelo jasen sem bil tudi v predhodnih razpravah. Bom pa izpostavil nekaj novih argumentov. Nedvomno drži, gospod predsednik, da ste prejeli na glasovanju 53 glasov, s katerimi smo podprli mandat. Tudi sam sem za to glasoval, ampak vsi vemo, da zakonodajni postopek ni postopek, ki bi zadeval zgolj eno institucijo, zadeva obe, tako svet kot tudi parlament. Mi smo glasovali in predlog podprli s 53 glasovi. V svetu pa so podprli svoje stališče z 27 glasovi glasovi držav članic, ena država seveda tega ni podprla. Seveda je nastal spor. Pa še nekaj bi rad povedal. Pravite, da je Gibraltar britanska kolonija. Gospod predsednik, mislim, da od te izjave dalje, od tega trenutka dalje, nimate več legitimnosti, zato ker ne morete ločiti svoje funkcije poročevalca od eh, svoje funkcije britanskega državljana. In očitno ste v konfliktu interesov. Glede na to, da se je pojavil torej konflikt interesov in tudi kolizija samih pristojnosti, glede na to, da se soočamo torej z konfliktom na področju pristojnosti in interesov, se mi zdi, da bi morali spoštovati tisto, kar vsi poznamo, in to je etika. Ne morete pa govoriti o etičnosti, če ste soočeni s takšnim konfliktom interesov. Zato bi morali svoje mesto poročevalca odstopiti nekomu drugemu iz skupine SD, ki ne bo niti španski državljan, niti britanski državljan. Hvala. Okay, thank you, Mr. Diaz And, uh... Hvala lepa, gospod Diaz-Damera. In na koncu še majte, prosim. Sí, bueno. Ja, prisluhnila sem vsem vam. Na vseh srečanjih do sedaj sem vam prisluhnila. Zdi se mi, da se soočamo z dvema vprašanjima. Eno vprašanje se nanaša na sam postopek, eno vprašanje pa na vsebino. Gospod Ježek, vi pravite, da imamo opravka zgolj z dvema institucijama, s parlamentom in s svetom. Ampak ne gre zgolj za to, dragi Peter. Gre tudi za to, vendar ne izključno in zgolj za to. To, kar je predlagal svet, je samo po sebi dobro, ampak eh, tudi s parlamentom bi morali ravnati na ustrezen način na strani sveta. Vendar to, kar je storil svet, je, da je vključil tudi politično točko, ki je seveda v interesu enega akterja, ki želi biti priznan v tem postopku. Seveda, dragi Peter, morajo s parlamentom vedno lepo ravnati in imeti spoštljiv odnos do njega, ampak pomembno je, da pogledamo tudi, kaj se dogaja na strani sveta. Svet se je namreč eh, zauzel za to, da bo branil stališče in interese zgolj ene države. Z vsem dolžnim spoštovanjem do kolegic in kolegov moram povedati naslednje. Mislim, da bi se morali skušati približati stališču sveta, zato ker je vsebinsko politično vprašanje zelo pomembno, ker se bo na tej podlagi lahko oblikovala tudi sodna praksa in ker gre tudi za vprašanje, kakšen odnos bo zadevna država imela potem z Združenim kraljestvom. To, kar je storil svet, je po mojem mnenju primerno. 20 čez 7 bom, bi naj glasovali, še gospod Sipel, potem pa res glasovanje. Hvala lepa. Na začetku se nisem želela vključiti v to razpravo, ampak malo sem zmedena, malo sem uznemirena. Kaj ti koordinatorji so že na sadnjem sestanku odbora Libe povedali, da so vsi koordinatorji kot institucionalno telo glasovali za to, da predsednik opravi pogajanja. Ta pogajanja niso razprave o pravnem statusu Gibraltarja. Govorimo o posledicah rezultatov Brexita in zato, da bi zagotovili brezvizijsko potovanje za tiste, ki živijo v Združenem kraljestvu in za druge. Malo sem zmeden, ko sedaj slišimo govora o naskrižju interesov. Veliko tistih, ki to pravijo, pa prihaja iz Španije. Manj imajo tudi oni naskrižju interesov, ko se vključujejo v to razpravo? Mislim, da to ni pošteno. Prav tako naj izpostavim, da ne v predlogu komisije, ne v predlogi spremem parlamenta ni bilo niti besedice o regijah izven EU, tudi o Gibraltarju ne. To je uvedel svet. Morda zaradi razlogov, ki jih ne razumem. Mislim, da je poročvalec, predsednik in da so poročvalci v senci upravili zelo dobro delo zaenkrat, ko se borijo za stališče parlamenta in odpora, da bi torej. vsaki dogovor s svetom, moramo jim dati priložnost jutri in si šeli smo, da bi morda komisija lahko podala kompromisni predlog. Držimo se našega stališča, nadaljevati moramo z delom, sodelovati moramo in se boriti za to, kar smo jo izglasovali kot odbor. Hvala. Okay, Hvala lepa. Mislim, da je tudi komisija želela nekaj povedati, ampak glasovati moramo. Ne, tako pa samo zmeda. Glasovati bomo morali. Naj se zahvalimo vsem. Hvala lepa, da ste bili nekoliko bolj zmerni kot zadnjič. Glede na to, kar je dal gospod Jaz Nemera, ja povem, da je to zelo, zelo težko politično vprašanje. Tega se zavedam. Sporočovati v senci je naš cilj, da bi razmere razrešili kar se da hitro. Moj cilj pa je, da to storimo, storim kot institucionalni poročevalec, ki je bil kot tak imenovan. In tako bom deloval, ne glede na to, katero državljanstvo imam. Branim stališče parlamenta in predlagam rešitve, tudi kar se tiče omembe Gibraltarja. Naj povem, da je predsedstvo storilo zelo malo in svet tudi da bi pregledali vse te kompromise, ki smo jih podali. Morali bi praviti kompromise, pa jih niso. Mi smo vse to pripravili. Tako da smo delovali z visoko mero profesionalizma in če ste si ogledali, kako sem ravnal in katere predloge sem podal, potem boste videli, da nisem bil pristranski. Vse te predloge bi moral podati svet, ne pa jaz. Tako da imam jasno stališče jutri, kot so španski kolegi dejali, zaradi političnih vprašanj, ki jih ne moramo zanemariti v parlamentu, bom storil vse, kar je v moje moči, da razrešim razmere. Ja bi se še prav posebno zahvalil porčacom senci, ki so tudi. bili na udaru za kohezivnost in skupaj, upam, bomo našli rešitev v petem trilogu. Nekdo je dejal, da bi to moral biti enostaven dosje in bi ga morali hitro zaključiti. Zato sem tudi sprejel ta dosje. To bi morali zaključiti v treh dneh, potem bi pa svet iz tega naredil težave dosje. Upamo, da bomo to jutri razrešili. Hvala lepa vsem za vaša mnenja, ki jih bom upošteval na petem trilogu jutri. Upamo, da bomo našli rešitev. Tako, sedaj pa glasovanje. If everyone is ready, we can go to the first one. Yep. Torej, se lahko lotimo prvega. So, um, Tako torej prvo glasovanje. Gre za ukrepitev varnosti osebnih dokumentov državljanov Unije in dokumentov za prebivanje izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo pravico do prostega gibanja. Poročevalec je gospod Depre, Žerar. Želite spregovoriti? Preglasovanjem prosim. Hvala lepa, predsednik. Gospod predsednik, kolegice in kolege, najprej bi se rad zahvalil kolegom in njihovim ekipam, šprav posebno poročevalcem Senci, za kakovostne prispevke in za dobro sodelovanje kljub našim velikim razlikam v stališčih. Upam, da bo večina odbora podprla svežen predlog, ki temelji na štirih ključnih elementih. Prvič, države članice se suvereno odločajo ali, za izdajo ali ne osebne izkaznice. Drugič, bistveni cilj te uredbe je, da krepimo prost pretok, prosto gibanje ljudi na enoten način, kar omogoča boljše prepoznavanje in priznavanje teh dokumentov v vseh državah članicah. Tudi z biometričnim vtisom, ki omogoča boljši nadzor. In tudi nekaj zato, da bi imeli nacionalno banko digitalnih podatkov ali Evropsko banko. Gre za to, da bomo vse zelo zavarovali. Nadalje, spoštovati bi morali tudi rok veljave trenutnih dokumentov, zato da ne bi povečevali stroške za državljane, za obnavljanje dokumentov, pa tudi za države članice. Hvala lepa za vašo pozornost. No, no okay. Okay? Thank you. Hvala lepa, gospode Pre. Tako, glasovanje. Enotno glasovanje v besedilo. Dogodili smo se v tem medinstitucionalnih pogajanjih. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto 30 za, 20 proti, 2 vzdržana. Čestitke. Tako, sedaj pa vzpostavitev Evropske mreže uradnikov za zvezo za področje priseljevanja, prenovitev. Poročavka je Cecil Kenge. Cecil, želite spregovoriti pred glasovanjem? Prosim. Grazie. Hvala lepa, Klod. Želela sem se zgolj zahvaliti poročevalcem v senci. Namreč v relativno kratkem času smo uspeli okrepiti ulogo ILA, torej te mreže uradnikov za eh, zvezo, prevzeli smo na se odgovornost in opravili svojo nalogo. Mislim, da smo ravno zaradi tega uspeli tudi hitro zaključiti ta postopek. Parlament je bil namreč soglasen glede vseh vprašanj. Najlepša hvala vsem, hvala poročevalcem v senci, pa tudi sekretarjatu. Okay, you, Hvala lepa, Cecil. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 39 za, 10 proti, 3 vzdržani. Čestitke poročevalki. Tako, sedaj pa. Delegirana uredba komisije o spremembi priloge 2 k uredbi 515 skozi 2014 Evropskega parlamenta in sveta o spostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zananih meja in vizom v okviru sklada za notranjo varnost. Poročevalka, gospa Zipel najprej, potem pa morda komisija. Najprej, gospa Zipel, prosim, beseda vaša.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 Dobro večer vsem. Se upravičujem, da zavlačujem vaše postopke. Ti delegirani akti imajo en cilj. To je, da spremenimo ustrezno pravno podlago, zato da dovolimo ustrezno financiranje centrov za spremanje na grški celini. To bi radi storili zato, da dovolimo ESTIA na ustezni podlagi, zato da zagotovimo dolgoročno financiranje, istočasno pa želimo imeti tudi ustrezna finančna sredstva in ustrezno pravno podlago za to, da bi nadgradili ta, te spremne centre. Zelo nam je žal, da je nastalo nekaj zmešnjave. In sicer zato, ker je pri teh spremenjenih, dirigiranih aktih prišlo do pojma nadzornih centrov. Naj zelo jasno pojasnim, da seveda ni naš namen, sploh ni naš namen, da bi te delegirane akte uporabili za to, da bi financirali tako imenovane nadzorne centre, preden bi bili ti ustrezno opredeljeni. In prav imate, ko pravite, da še vedno trdo delamo na tem, skupaj z vami, z državami članicami, da bi zagotovili trajnostni koncept takšnih nadzornih centrov. Torej, prosim, to so pomembni delegirani akti, ključnega pomena so, zato da bi podprli ustrezen razvoj spremnih centrov v Grčiji. Ni pa to na noben način naš poskus, da bi pospešili ali obšli vas in skušali najti način za opredelitev tako imenovanih nadzornih centrov. Hvala lepa za to. Hvala lepa. Hvala za vaše potrpljenje. Birgit, vaš odziv. Hvala lepa. Zelo pozorno sem prisluhnila komisiji, sedaj sem nekoliko zmedena, še vedno. Dobro, morda je res, da nimate nekih norih namenov, ampak vseeno, beseda nadzorni center je v predlogu in nihče ne ve, kaj to je. Prav tako omenjate spremne centre. Če želite govoriti o spremnih centrih, zakaj ne govorite o spremnih centrih? Zakaj omenjate nadzorne centre? to, torej, resnično zgleda kot popolnoma nov koncept. Možno je, da je dirigiranje akt za samostalnim pomemben, ampak ni pošteno, še enkrat, to, kar komisija počne vedno znova, da meša različne elemente. Imate nekatere pomembne elemente, uvajate pa tudi nove izraze. Dobro, pravite, da to ne bo imelo učinka ker lahko vsak stori s takim izrazom, kar si pa želi. Ampak vseeno, mi se ne moramo strinjati s takim delegiranim aktom, ne da bi imeli dovolj časa, da preverimo vsebino, da preverimo učinek in da resnično preverimo, kaj se v praksi misli s temi nadzornimi centri. O tem se moramo pogovoriti, potrebujemo čas in zato moramo glasovati o teh delegiranih aktih danes. Hvala lepa. Na podlagi te izmenjave, to, kar smo slišali odpor čovake kot odziv na komisijo. Glasujemo o obeh, dvakrat glasujemo. Najprej prvo glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 44 za, 8 proti. Nihče vzdržan. Tako sedaj pa kar naslednja delegirana uredba. Glasujemo. Spet Birgit Cipel, to je točka 7. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 44 za 8, proti nihče vzdržan. Hvala lepa za upravljeno delo pri tem, gospa Sipel. Tako, zaključili smo z glasovanjem. Konec glasovanja, hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na naslednjo pomembno točko, to je točka 8. Prosim, če ostajate, ostanite, če ne pa odidite potiho. Gre za predstavitev kandidatke za novo izvršno direktorico Evropskega azilnega podpornega urada. EASO. Potiho odidite. Potiho odidite. To je predstavitev kandidatke. Ostanite, če le lahko, to je pomembna točka. Hvala lepa. Tako, kolegice in kolegi, v našem odboru bi pozdravil Nino Gregori, kandidatko. Prosim, odidite potiho. Hvala lepa. Nina Gregori, kandidatka, ki je bila izbrana za izvršno direktorico, za kandidatko za izvršno direktorico Evropskega azilnega popolnega urada gospa Gregori bo podala izjavo in odgovarjala na vprašanja pred imenovanjem po 30. členu uredbe EASO 439 skozi 2010. Imeli bomo torej krok vprašanja in odgovorov z gospo Gregori. na zočnosti poročevalca in poslanke poslancev, ki jih to zanima. Prosim, potiho odidite, predstavitev imamo in potem bo naš odbor podal priporočilo za mnenje parlamenta o vaši kandidaturi. Na, pri pripravi na predstavitev smo podali vprašanja, dobili smo pisne odgovore, mimo glede prisrčno pozdravljeni in na naši spetni strani lahko najdete odgovore in tudi kratek željeni pis. Sedaj pa kar dajem besedo gospe Gregori. Do 10 minut Potem pa, če želite spregovoriti, prosim mi to nakažite. Poročevalec, potem vsi ostali prispevki in slišali, prisluhnili bomo sedaj gospe Grigori. Torej, še enkrat prisrčno pozdravljeni, prosim, beseda je vaša. Thank you for the floor, Mr. Chairman, and thank you for the warm welcome. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala za to, da, ste, da me gostite v tem odboru Libe. Veliko čast mi je, da lahko danes pregovorim pred vašim odborom kot izbrana kandidatka za mesto izvršnega direktorja EASA. Naj eh, kot odgovor na pisna vprašanja povem nekaj o sebi. Na kratko bi se predstavila in v svojem kratkem prispevku bi spregovorila o izzivih, s katerih se danes srečuje EASO, predstavila pa bi tudi svojo vizijo glede prihodnjega dela te agencije. Prihajam iz Slovenije in na področju migracij in azila že več kot 20 let delam na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije. V zadnjih desetih letih sem bila generalna direktorica največjega direktorata v Sloveniji, ki vključuje tudi Nacionalno agencijo za azil. Več kot deset let eh, že prevzemam vodilne položaje, položaje upravljanja, tako da sem morala dokazati svoje sposobnosti vodenja, eh, strateškega načrtovanja in eh, upravljanja osebja, vključno z proračunskimi veščinami, upravljanjem človeških virov in tako naprej, tako na nacionalni kot tudi širši ravni. Od leta 1999 naprej sem bila vključena v pripravo slovenskega mnenja na področju različnih eh, tem v okviru politik za notranje zadeve. Poleg tega sem v času predsedovanja lahko tudi predsedovala odboru Skifa, kjer sem tudi eh, delegatka v, torej v tem odboru. Sodelovala sem na več kot 80 ministerskih svetih PNZ kot eh, članica slovenske delegacije. Poleg tega sem tudi eh, sodelovala na različnih sestankih Evropskega sveta. Prav zato imam strateško in politično razumevanje področja za eh, pravosodje in notranje zadeve, tako na nacionalni kot tudi evropski ravni. Sem tudi nacionalna delegatka na strokovni delovni skupini za migracije OECD in članica svetovalnega odbora za migracije na Dunaju. To mi je dalo priložnost, da dobro sodelujem z različnimi kolegi iz Evropske unije in tudi z drugimi partnerji, kot je naprimer Evropska komisija, Evropski parlament in drugi. V zadnjih letih torej vzdržujem zelo dobre strokovne stike z različnimi deležniki in sem si ustvarila mrežo, ki dobro deluje na mednarodni ravni. Aktivno sem tudi vključena v razvoj Evropskega podpornega urada za azil vse od njegovega začetka. Istočasno sem tudi članica upravnega odbora EASO. Prav zato dobro poznam delo, ki poteka v EASO in situacijo tam zavedam se tudi različnih izzivov, s katerimi se ta organizacija trenutno sooča. Spoštovani gospe in gospodje, naj povem, da sem res globoko prepričana, da Evropska unija potrebuje močno agencijo za azil. Takšno, ki bo sposobna odgovoriti na trenutne in prihodnje izzive na področju azila. Države članice mora podpreti pri koordinaciji in različnih politikah eh, na področju azila ter na področju migracij na splošno. To bo moja prva točka, ki jo želim eh, sprejeti, če bom postala izvršna direktorica. Izvajati je potrebno zakonodajni okvir evropskega azilnega sistema, to je nujno. Poleg tega potrebujemo tudi pripravo na novi evropski azilni sistem. Len tako bomo ohranili solidarnost in medsebojno pomoč, ter razumevanje posameznih potreb držav članic v Evropski uniji ter Evropske unije nasplošno. Organizirati moramo programe za usposabljanje, nove pristope in nove modele pri izvajanju azilne politike. To je gotovo ena izmed ključnih vlog naše agencije. Skupni evropski azilni sistem ne bo mogoč, če ne bomo imeli neodvisnega vira informacij glede specifičnih situacij v državah izvora, pa tudi glede politik, zakonodaje v državah članicah in dejanskih praks ter izvrševanja v državah članicah. Kot izvršna direktorica bom torej storila vse, da bomo pripravili veliko znanja in informacije o teh stvarih. Kar se tiče kriznih situacij in situacij, s katerimi se soočajo samo določene države članice, zato ker je pritisk na njihov azilni sistem močnejši. Tukaj je EASO že pokazal, da znamo pripraviti operativno podporo, ki jo omogočamo za konkretnim eh, delom ter sodelovanjem različnih strokovnjakov. To pomaga in eh, tudi pomaga ljudem, ki potrebujejo zaščito. Sama se bom osredotočila na to, da se razvijajo novi podporni mehanizmi, tako v um, žariščnih točkah, kot tudi v sprejemnih centrih. Poleg tega imamo tukaj tudi nove projekte, kar se tiče naprimer kontrolnih centrov in eh, centrov za izkrcevanje. EASO bo vse to podprl, seveda v okviru svojega mandata. Po mojem mnenju je zadnja reorganizacija EASA leta 2016 že pokazala, da je bila koristna v mnogih aspektih. Struktura organizacije mora biti usklajena s tem, kakšne so njene naloge. Ko bomo imeli novo agencijo za migracije, bomo torej prevzeli tudi nove odgovornosti, seveda v skladu z mandatom Evropske agencije. Veseli me to, da je upravni odbor sprejel proračun in enotni delovni program za naslednje programsko obdobje. V takšnem okviru namreč lahko agencija dobro deluje. Upam, da bo tudi Evropski parlament k malu sprejel razrešnico proračuna za EASO za leto 2017. EASO oziroma Evropska agencija za azil bosta potrebovala večji proračun, več človeških virov in tudi boljšo logistiko, zato da lahko uskladita svoje obstoječe dejavnosti in razvije nove dejavnosti glede agende za migracije. Seveda v skladu z sklepi sveta in operativnimi načrti. To pa lahko dosežemo samo, če bomo dobro sodelovali z drugimi deležniki. Ponovno moramo vzpostaviti in zgraditi zaupanje tako znotraj agencije, kot tudi z našimi partnerji. Ne na zadnje, izvršni direktor skupaj z upravnim odborom mora pripraviti boljšo strukturo agencije, tako da bomo privabili motivirane ljudi, ki bodo z veseljem delali v EASO in za EASO. Kot izvršna direktorica bo moja naloga to, da združim različne veščine naših motiviranih sodelavcev. Na tak način bomo izvrševali eh, vizijo naše agencije in dosegali najboljše rezultate na področjih, ki so pomembni. Spoštovani poslanci odbora Libe položaj izvršne direktorice bo zame seveda eh, velik izziv in pomemben korak naprej v moji karieri. Moja karijera je v celoti posvečena področju migracij in azilnega sistema. EASO se je v zadnjih letih soočal z mnogimi težavami, tega se vsi zavedamo in še vedno pred agencijo um, stoji mnogo velikih težav. Ampak prepričana sem, da lahko le skupaj odpravimo te ovire, če bomo dobro sodelovali z Evropskim parlamentom. Potrebujemo zaupanje, medsebojno spoštovanje in spoštovanje. Upam, da mi boste zaupali to veliko odgovornost eh, in da me boste potrdili kot izvršna direktorica. Najlepša hvala. Najlepša hvala. No, v ponedeljek so ponovadi vsi slabe volje, vi pa niste odlično. Najlepša hvala, gospa Gregori. Sedaj pa besedo dobijo naši kolegi. Najprej poročevalec Peter Niedermüller, ki uh, obravnava ta dosje. Izvoli, Peter. Hvala lepa, najlepša hvala za to predstavitev. Mislim, da je izjemno pomembno da po zadnjih težavah, v zadnjih letih in mesecih, da je sedaj nova dinamika v EAS-u, da je tukaj nova energija. To, se, to je namreč ena izmed najpomembnejših institucij v skupnem evropskem azilnem sistemu. Samo Frontex in eh, zaščita naših zunanjih meja ter upravljanje meja ni dovolj. Pomembno je tudi razmišljati o tem, kako lahko upravljamo s to situacijo beguncev, kako lahko pomagamo pri tem, in tako naprej. Žal mi je in v bistvu sem globoko razočaran nad tem, da svet ni našel rešitve na tem področju. Z malteškim predsedstvom smo imeli začasni dogovor julija 2017. Sedaj pa smo leta 2019, skoraj dve leti kasneje, pa se v svetu ni nič premaknilo. To je prava sramota. Svet ni storil nič na tem področju in utrujen sem od tega. Ves čas poslušamo različna predsedstva, ki nam razlagajo, da niso našli in niso dosegli kompromisa v svetu. Ampak prav to je naloga predsedstva, da najde kompromis, da doseže dogovor zato da bomo lahko vzpostavili skupen azilni sistem. V naslednjih tednih, mesecih in letih sem prepričan, da bo Jaso lahko začel upravljati svoje naloge. Ampak ključno je, da se EASO preoblikuje v agencijo in postane pomemben del skupnega evropskega azilnega sistema. Pri tem vam želim veliko uspeha. Hvala. Najlepša hvala, Peter. Mislim, da so tukaj tudi koordinatorji, gospa Mecola, gospa Sipel in gospa Grizbek, tako da gospa Mecola najprej dobi besedo, izvolite. Hvala lepa, hvala gospa Gregori. Najprej bi se zahvalila trenutnemu začasnemu izvršnemu direktorju gospodu Jaduju, ki je predsedoval tej agenciji v zelo zahtevnem času. Torej v času, ko žal agencija ni uživala pozitivne pozornosti. Gre za izjemno pomembno agencijo in mi v Evropskem parlamentu smo vedno namenili veliko časa in eh, truda temu, da bi zagotovili čim bolj celovito delovanje te agencije. Pridružujem se kolegu Petru Nidermillerju. Tudi meni je žal, da svet v tem času še ni bil sposoben doseči prenovljene uredbe, ki upravlja delovanje te agencije. Na tak način bi ob koncu mandata lahko dokazali, da Evropska unija resno jemlje to pomembno področje, kjer veliko držav članic potrebuje pomoč in tudi področje, kjer bi lahko Evropska unija poslala močno sporočilo glede naših politik. Gospa Gregori, želim vam veliko uspeha pri vašem delu. Imam pa vprašanje glede evropske podpore določenim državam članicam, ko gre za ad hoc eh, mehanizme za izkrč, izkrcevanje. Zanima me, kakšno vlogo bo JASO imel pri teh eh, mehanizmih in kako lahko nadaljujemo in uporabimo te izkušnje za to, da bi imeli eh, tajnostni, če ne celo stalni mehanizem na tem področju. Hvala, Birgit, izvolim. Najlepša hvala. Kratka pripomba najprej. Peter Niedermuller je povedal, da, je, da smo že leta 2017 dosegli začasni dogovor. Ampak svet tudi takrat ni želel jasno povedati, kakšno je njihovo stališče glede azilnega sistema. Ob koncu tedna sem prebrala članek, ki je navajal citat enega izmed voditeljev naših držav članic. Dejal je, da bi morali predsedniki vlad imeti v rokah več moči, zato ker oni hitro sprejemajo odločitve. No, zdi se mi, da je še vedno pust ali nekaj takšnega, gotovo se hecajo. Evropski parlament je namreč tisti, ki hitro sprejema odločitve, kljub temu, da imamo osem različnih političnih skupin in razprave sploh niso preproste. Torej, po mojem mnenju bi moral parlament prejeti več pristojnosti. Ampak to je samo splošni komentar. Zanima me, kako razumete svojo nalogo, glede na to, da še vedno čakamo na skupno stališče za enotni evropski azilni sistem. Kako bo torej pomankanje tega vplivalo na vaše delo? In kako se lahko pripravite na trenutek, ko bo skupni evropski azilni sistem končno vzpostavljen? Zanima me tudi naslednje. Kako se odzivate na te izzive, s katerimi ste soočeni, glede na spremembe v azilnem sistemu? Ta se je spremenil v preteklosti, tudi sedaj se spremenja, včasih na podlagi podatkov, včasih na podlagi dokazov, pogosto pa prihaja tudi do sprememb zaradi zelo političnih razprav. Kje torej vidite glavne izzive, pa tudi možnosti za to, da tukaj EASO posreduje in učinkovito deluje, kljub temu, da nimamo jasnega stališča sveta? Hvala. Najlepša hvala, Natali. Hvala lepa, gospod predsednik, v imenu svoje politične skupine in naj omenim še kolegico Vikström, ki je žal danes ni na tem sestanku, ker zaseda v okviru druge posebne skupine. Najprej lep pozdrav in dobrodošli v našem odboru. Namreč eh, danes se pogovarjamo o vprašanjih, ki so izjemno pomembna za evropske državljane. Agencija kot takšna je nedvomno tudi nekaj, kar zanima evropske državljane. Bi se pa rada navezala tudi na to, kar so povedali kolegi pred menoj, tako kolega Niedermüller, kolegica Mecola, kot tudi kolegica Sipel. Namreč parlament ugotavlja, da je svet precej nedejaven in da ne ukrepa, kar zadeva to konkretno vprašanje. Tako da verjetno opažate, da se politične skupine, kljub temu, da se med seboj precej razlikujemo, strinjamo glede tega pomembnega, dokaj nesrečnega političnega vprašanja. Preden pa vam zastavim vprašanje, pa naj povem še to, da sem resnično vesela, da ste vi zdaj na tem mestu, ker se mi zdi, da boste za to agencijo začrtali novo pot, obrnili novo stran, da boste pisali bolj srečno zgodbo, kot je bila zgodba do sedaj pri tej agenciji. Zdaj pa se bom lotila nečesa malce bolj splošnega, namreč kaj se dogaja z žariščnimi točkami. Ugotavljamo namreč, da osebe, ki prihajajo na te žariščne točke, zdaj veliko bolje obvladamo pod eh, tiste posameznike, ki naj bi jih v okviru agent institucij prerasporedili. Vseeno pa ugotavljamo, da je v teh centrih še vedno pogosto, da se kršijo človekove pravice. Ugotavljamo tudi, da prihaja do prisilnega dela, da prihaja do izkoriščenja otrok, da prihaja do trgovine z ljudmi in tako naprej in tako dalje. Zato bi vas rada opozorila na ta pomembna vprašanja. Zanima me, če ste morda že razmišljali o tem, na kakšen način bi lahko ta pojav zajezili. In še eno mini vprašanje, če smem. Kako bi lahko poenostavili identifikacijo ranljivih oseb kot eh, Podpredsednica notranje skupine za pravice otrok se nam reč še posebej zanimam za položaj, v katerem se trenutno nahajajo otroci. Vam pa želim veliko sreče. Um, hvala lepa. Helga Stevens, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani kolegi in kolegice. Najprej bi se zahvalila gospe Gregori za to predstavitev prosim za dodatne informacije o tem, kakšen je vaš načrt glede upravljanja osebja na EASO. Zanima me, ali boste tukaj bolje upravljali kot prejšnji direktor. Pa še eno vprašanje imam. Dejali ste, da ste članica upravnega odbora, istočasno pa ste tudi kandidatka eh, za mesto izvršnega direktorja. Zanima me, kako boste tukaj um, zagotovili, da ne bo konflikta interesov. Ali boste kot članica upravnega odbora tudi istočasno odločali o mestu izvršnega direktorja? Lahko to, prosim, pojasnite. Okay, and, um, Cornelia Ernst. Cornelia Ernst, izvolite. Hvala lepa. Pozorno sem vam prisluhnila, prisluhnila sem vašim izjavam in eh, vsi vemo, da bo EASO dobil več nalog, več pristojnosti in tako naprej. Po drugi strani pa v sredozemlju in drugot vidimo, da je vse več ljudi, ki umira na zunanji meji Evropske unije. To je ogromen problem in mislim, da se tega moramo zavedati. Vsi smo to večkrat poudarjali. Nekaj me zanima. Kako je s pravico do mednarodne zaščite? Kako boste zagotovili to v prihodnosti in kakšno vlogo bo to igralo pri vašem delu? Kako želite z vašim delom v EAS-u zagotoviti, da se bo to dogajalo vsaj manj pogosto, če tega že ne moremo prepričiti. Torej, ali boste poskušali zagotavljati, da bo mednarodna zaščita dejansko igrala večjo vlogo pri ocenjevanju primerov posameznih beguncev? Namreč v tem primeru bi EASO res lahko upravil pomembno nalogo. To je ena stvar. Pa še drugo vprašanje. Malce sem bila zmedena in celo presenečena eh, nad vašimi izjavami. Tudi danes ste govorili o um, platformah za izkrcevanje in o nadzornih centrih. Zanima me, kakšno vlogo bo EASO tukaj igral, ko gre za vrnitve in eh, deportacije ljudi. Kaj menite, kakšna bo vaša naloga tukaj v primerjavi z drugimi nalogami, ki jih boste upravljali? v okviru EASA. Navedli ste veliko nalog EASA, niste pa povedali več o teh aspektih. Hvala. Okay, torej, eh, gospe Gregori, bomo dali deset minut na voljo, da nam pove več, lahko pa si vzame tudi kakšno minutko več, če bo to potrebno. Sedaj pa gospod Terry Covers. Hvala lepa, predsednik. Najlepša hvala, gospa Gregori, da ste danes v našem odboru in hvala vnaprej za vaše odgovore. Tri vprašanja imam za vas. Prvo je povezano eh, s tem, kar je na koncu omenila kolegica. Če boste imenovani kot naslednja izvršna direktorica EASA, me zanima, kako boste zagotovili, da bo EASO deloval natančno znotraj svojega mandata in v okviru evropskega eh, okvira za azil. Omenjali ste nadzorne centre in platforme za izkrcevanje, ampak evropska zakonodaja teh konceptov ne pozna zagotoviti morate to, da bo delo EASA potekalo na podlagi evropske zakonodaje, ki so jo sprejeli so zakonodajalci. To je moje prvo vprašanje. Sedaj pa če nadaljujem. Drugo vprašanje. Kako boste vi kot nova izvršna direktorica načrtovali, oziroma kako boste zagotovili, da se bodo spoštovale temeljne pravice ljudi pri vseh operacijah in dejavnostih EASA? Tretje vprašanje. Kako bodo organizacije civilne družbe, ki delujejo na področju azila, vključene v posvetovanje o pripravo, nadzor in izvajanje dejavnosti ter operacij EASA? Ali sploh bodo? Kako lahko izboljšamo sodelovanje z posvetovalnim forumom? To me zanima. Najlepša hvala. Hvala lepa. Majte, izvoli. Sí, muchísimas gracias. Eh, bueno. Najlepša hvala. Najprej bi vam rada zaželela veliko sreče in uspeha. Namreč eh, soočati se boste morali z velikanskimi težavami. V prvi vrsti boste morali izboljšati verodostojnost agencije. Na nekaterih področjih namreč agencija ni ravno znana po tem, da bi bila zelo učinkovita, ko gre za vodenje postopkov. Namreč postopki so dolgotrajni, verjetno tudi zaradi pomankanja kadrovskih virov. Imate precejšnje izkušnje, sodelovali ste na številnih srečanjih, zasedanjih in sejah, verjetno imate tudi nekaj izkušenj iz, na samem terenu. Zato me zanima, kako se boste lotili samega dela v posameznih eh, taboriščih, kjer se trenutno zbirajo tudi ti posamezniki. V Mojeri, na primer, EASO nima vstopa. EASO spoh ne mora vstopiti v to taborišče. Mene zanima, kako boste delovali v tem kontekstu. Sama sem se namreč nedavno vrnila iz tega območja. Kako bi lahko posamezni uradi ASA med seboj sodelovali, kako bi lahko rešili probleme, ki se pojavljajo, kako bi lahko rešili probleme, kot so tisti, ki se pojavljajo v morju in tudi v drugih takih črnih območjih. Pa še nekaj konkretnih vprašanj. kar nekaj Afganistancev trenutno prihaja na grške otoke. In ko gre za deportacije, jih ne smemo izgnati ali vrniti nazaj, zato ker so Afganistanci in so takšna trenutna pravila. Zanima me, kako se boste lotili teh postopkov, ne da bi istočasno kršili človekove pravice teh oseb. Namreč eh, zdravniki, ki delujejo v okviru zdravnikov brez meja, pravijo, da se pri teh posameznikih že pojavljajo tudi določene psihične težave, ne samo fizične težave. Bi lahko, prosim, spregovorili o tem, kako boste delovali na terenu v okviru uradov, ne kako boste delovali na ravni sej, sestankov in podobno kako boste branili dobro ime Asa, kako ga boste kadrovsko okrepili? To je bilo pa res dobro vprašanje. Tudi jaz bi to eh, vprašal, namreč eh, kako boste upravljali s temi različnimi pričakovanji. Majte je podala primer iz eh, Zahodnega sredozemlja in tudi mene zanima, Torej, tukaj obstajajo različne naloge, ki jih EASO lahko opravlja in nekatere, ki jih ne more. Kako boste ljudem bolje pojasnili, kakšne pristojnosti EASO ima in česa ne more početi? Namreč veliko ljudi ne razume, kakšne omejitve ima tudi EASO pri svojem delu. To je eden izmed eh, pomislekov, ki jih imam glede dela EASA. Tako, sedaj pa še ena goma, še izvolite. Hvala lepa. Gospa Gregory, želim vam veliko uspeha pri eh, vašem delu. Vaša naloga je zelo zapletena in prepričana sem, da bo to težko delo. Kolegi so že zastavili vprašanje, ki sem ga želela podati tudi jaz, namreč zanima me, kako vi vidite vlogo JASA pri deportacijah in vrnitvah. Še posebej, ko gre naprimer za osebe, ki očitno ne prihajajo iz varnih držav, naprimer, ko gre za afganistanske državljane. Pa še eno vprašanje imam. Vloga EASA bi bila popolnoma drugačna, če bi imeli določene zakonite poti, s katerimi bi lahko preprečili tihotapcem, da upravljajo z tokovi ljudi, ki prihajajo v Evropo ali ste tukaj popolnoma agnostični ali pa imate vi kakšen namen, da bi države članice prepričali v to, da obstajajo tudi varne poti, s katerimi bi naša e, azilna politika potem dobro delovala. Pa še nekaj. Vi imate sedež v Malti. To je zelo nenavaden primer države članice, ki jo vodi država, e, ki jo vlodi vlada, ki v bistvu preprodaja svoje nacionalne vizume tihotapcem iz Libije, Alžirije, od posod. Evropska komisija se pretvarja, da tega ne vidi, zatiskajo si oči, kljub temu, da je to povsod jasno, tudi v medijih lahko to preberemo. Nekateri izmed nas smo komisiji poslali dopise o tem, ampak komisija si še vedno zatiska oči. Ta sistem očitno postavlja pod vprašaj kredibilnost celotnega sistema. Zanima me, ali boste vi to še naprej ignorirali Se boste vi tudi pretvarjali, da to ne obstaja, tako kot komisija? Boste tiščali glavo v pesek? Okay, Hvala lepa, želi še kdo besedo? Če ni drugih prispevkov, vem, da je to velik izziv, da so bila vprašanja zahtevna, tako da si vzamite čas in eh, vabim vas, da jih po najboljših močih odgovorite. Najlepša hvala, še enkrat hvala za besedo in tudi hvala za ta vprašanja. Res je, to so zapletena vprašanja, ki segajo v bistvo celotne situacije. Nekatera vprašanja tudi ne koristijo ugledu jasa v tem trenutku, sploh ko govorimo naprimer o zamrznenem statusu osnutka uredbe glede Evropske agencije za azil. Poskušala bom odgovoriti na vprašanja po vrsti, kot ste jih zastavili. Upam, da bom uspela odgovoriti na vse, nekaj pa bom vprašanj tudi združila, ker so si bila podobna. Torej, če začnem z vprašanji gospoda Niedermüllerja, ki je poročevalec na tem področju. Gre za pomemben dosej in gospod Niedermüller seveda pozna vse, vse podrobnosti pri tem dosejju. skupni azilni sistem, bi bil logičen korak, ki bi ga morali sprejeti. Ampak vi ste opisali, kakšna je situacija v Evropskem svetu in Evropskem parlamentu. In seveda je velika škoda, da nismo storili tega koraka naprej, da nismo dosegli tega napredka za novo uredbo, namreč na tak način bi EASO imel več možnosti, torej podporni urad in kasneje nova agencija, bi imeli več možnosti, da lahko pomagajo tistim, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Azilni, torej podporni urad za azil ima trenutno mandat, da podpira države članice pri različnih vprašanjih povezanih z azilom. Torej, ko govorimo o izvajanju trenutnega skupnega azilnega sistema, tukaj je zelo pomembno, da lahko EASO pripravi skupna orodja, ki jih potrebujemo, da pripravi usposabljanje in da lahko tudi deluje na terenu pri konkretnih operacijah. Seveda pa bi veliko zamudili, če ne bi vzpostavili nove agencije, ta bi namreč res lahko pomagala državam članicam pri učinkovitih in hitrih azilnih postopkih državam bi lahko pomagali tudi, da odpravijo zamude, ki obstajajo in da preprečijo sekundarne premike. Poleg tega bi agencija veliko bolje delovala pri kriznih situacijah. Tudi mi smo razočarani nad tem, ampak upam, da bomo kmalo dobili ta razširjeni mandat. Pa še nekaj, kar ste omenjali, gospa Mecola je omenjala te začasne ukrepe ter ad hoc eh, operacije glede skrcavanja. EASO je tukaj ponudil podporo določenim državam članicam, naprimer Italiji, Španiji in Malti. Ampak EASO lahko tukaj deluje samo, če se države članice odločijo sprejeti to podporo agencije. V Italiji smo imeli zelo dobro vajo, kjer je EASO poslal manjšo skupino strokovnjakov in kulturnih posrednikov, da so pomagali. Ta ekipa je pomagala pri razširjanju informacij, pa tudi pri eh, preregistraciji za eh, premestitev in drugih eh, različnih postopkih. Šlo je za evropsko koordinacijo na terenu. To je bilo izjemno dobro in res je pomembno, da da lahko agencije dobro sodelujejo med seboj. Šele ko agencije na terenu podprejo države članice, je to model, ki resnično dobro deluje in to moramo uporabiti tudi v prihodnosti. Začasni ukrepi pa seveda niso enako kot eh, dolgoročni učinkoviti sistem. Lahko pa malce pomagajo najbolj obremenjenim državam članicam, v katere priseljenci pridejo najprej. Na tak način lahko pokažemo solidarnost, poleg tega pa je to lahko dobra podlaga za nadaljne razprave. Razprave o tem, kako lahko začasni ukrepi postanejo trajni, naprimer tudi, ko govorimo o premestitvah. Na terenu imamo tukaj veliko dobrih praks in eh, na tak način bi lahko preobrazili te ukrepe v nek bolj trajni evropski azilni sistem. Če nadaljujem, gospa Sipel je vprašala, kako je z razširjenim mandatom, ki ga želi EASO. torej Jaso bi lahko dobil razširjeni mandat tudi brez statusa agencije. V predlogu komisije mislim, da je bilo zelo jasno, da bo Jaso dobil tudi več finančnih sredstev. Istočasno pa bomo imeli tudi možnost, da zaposlimo več ljudi. Trenutno ima EASO zaposlenih 212 ljudi v svojem uradu na Malti in 170 ljudi, ki delujejo kot eh, napoteni strokovnjaki v Grčiji, enako tudi v Italiji in na Cipru okrog 40 ljudi. Če bi imeli razširjen mandat, pa bi se torej spremenilo, kar se tiče človeških virov. Komisija je namreč predlagala, da bi EASO eh, zaposlil 500 ljudi na uradu v Malti do leta 2027 proračun pa bi se razširil iz 69 milijonov, to je sedajšnje stanje, na 300 milijonov. To bi bilo torej eh, veliko več denarja, s katerim bi lahko potem tudi izvajali več nalog. No, trenutno pa bomo poskušali pridobiti čim več strokovnjakov, do takrat, ko bomo imeli potrjeno končno število ljudi, ki jih lahko na novo zaposlimo. Na tak način bomo poskušali podpirati države članice, ki so v kriznih situacijah po naših najboljših močeh. Gospa Grizbek je zastavila vprašanje glede eh, poročila o žariščnih točkah. Omenjali ste tudi ste specifične ukrepe za ranljive osebe. To je seveda del ključnih nalog EASA. Namreč tudi to je del skupnega evropskega azilnega sistema, ki že deluje. Torej EASA bo gotovo tudi v prihodnosti obravnaval te pomembne zadeve. Najboljši interes otroka, ocena starosti neke osebe, potem prepričevanje tihotapljenje ljudi, boj proti temu, boj proti nasilju eh, na podlagi spola in tako naprej. Mi razvijamo tudi preko različnih usposabljanj podporna orodja na tem področju in nudimo pomoč in podporo državam članicam. Kot rečeno, smo to že razvili skupaj z Agencijo za temeljne pravice. Še nekaj bi izpostavila, namreč tudi to je del vprašanja. Naše sodelovanje z Agencijo za temeljne pravice je zelo dobro in se še izboljšuje. To je sedaj že zelo konkretno. Naše sodelovanje se je začelo pred dvima letoma in obstajajo določena področja, kjer je FRA zelo dejavna in zelo dobro sodeluje z EASO. Leta 2018 je EASO skupaj z FRA razvil nova podporna orodja in sicer gre za smernice za pogoje, v katerih se obravnava mladoletnike brez spremstva, potem smernice EASA za najboljši interes otroka in za oceno starosti. Izjemno pomembno je, da mi razvijamo te smernice skupaj z FRA. Leta 2019 je EASO objavil praktične smernice glede najboljšega interesa otroka v azilnem sistemu. Torej, še vedno bomo nadaljevali s temi dejavnostmi. In ko govorimo o ranljivih osebah, EASO je že uh, vzpostavil mrežo strokovnjakov za ranljive osebe, tako da lahko bolje opredelimo te osebe v azilnem sistemu. To je izjemno pomembno in temu se želimo posvetiti v prihodnosti um, uh, civil society involvement. Sodelovanje s civilno družbo drži to, kar ste povedali. V uredbi je že zapisano, da želimo pritegniti tudi civilno družbo, ki igra pomembno vlogo na področju azila. Organizirali bomo javne razprave, sprejemali eh, zakonodajo, upravljali javna posvetovanja, se z njimi posvetovali tudi pri samem izvajanju. Posvetovalni eh, forum je zelo živahen, več kot 150 članov je v njem. tri vrste dejavnosti izvajajo. Letno srečanje, potem so tematska srečanja in pa še spletno posvetovanje glede ključnih jazovih dokumentov. Omogočamo pa tudi neposredno udeležbo v dejavnostih EASA, naprimer, ko gre za mrežo strokovnjakov na področju mobilnosti. Vse to, kar sem opisala, je delo v teku, seveda pa obstajajo številne možnosti, kako sodelovati s civilno družbo. Več možnosti imamo, zato, zato se mi zdi, da bi vsaj v obliki posvetovalnega foruma opravljali to vrstno sodelovanje. Bi pa lahko seveda to vključili tudi v širši mandat nove agencije. In s tem s to vrstnim sodelovanjem bomo tudi nadaljevali. Kar zadeva razmere na terenu, pa tudi, kar zadeva same pogoje v žariščnih točkah, v sprejemnih centrih, Mislim, da se vsi zavedamo, kako težavni so pogoji tam. Moram pa reči, da bo EASO imel precej izzivov pri upravljanju svojega dela ravno zaradi pogojev v teh centrih. Več držav dela v teh centrih in težko je potem vzdrževati ustrezne pogoje v samih centrih. EASO trenutno podpira države članice, kolikor se le da in seveda skladno z mandatom agencije. Centri, kot veste, so v rokah držav članic, EASO pa ponuja tehnično pomoč teh državah, kjer sprejemajo posameznike. Veliko se ukvarjamo z ranljivimi skupinami, z mladoletniki v tako imenovanih varnih območjih. Želimo pospešiti azilne postopke, želimo zagotoviti varne azilne postopke, da se posamezniki na teh območjih ne bodo predolgo zadrževali. Vendar se mi res zdi bistvenega pomena, da se usklajuje delo vseh akterjev na terenu. EASO ja, pa naj v tem kontekstu seveda ponudi vso pomoč, kar je lahko tistim organom, ki upravljajo s temi centri. S tem pa prehajam tudi na vprašanje gospoda Morajša, katere so sploh pristojnosti EASA. Mislim, da je jasno, da so v trenutni situaciji pristojnosti precej omejene. Kar pa zadeva praktično sodelovanje, ja, so nedvomno lahko spodbudi in okrepi izmenjavo dobrih praks med državami članicami pri spremljanju izvajanja azilne zakonodaje lahko EASO ja, pomaga, lahko oblikuje nove pristope, lahko ponudi tehnične instrumente, lahko sodelujemo z drugimi akteri, lahko pomagamo ne moremo pa sami na lastno pobudo razvijati. Se upravičujem, da vas zdaj prekinjam, ampak mene je bolj zanimalo, kakšna so pričakovanja od eh, samega upravnega odbora. Namreč številni ljudje si niti ne predstavljajo, kaj točno jaz počnem ker pa nam časa malce zmanjkuje, se res upravičujem, ker vas zdaj prekinjam, ne vem, da ste pod pritiskom, ko odgovarjate na vprašanja, ampak kar nekaj vprašanj je bilo tudi glede vračanja, glede repatriacije in podobno. Ne vem, smo morda še kaj spregledali in vprašanje Ane Gomeš, če lahko tudi na to odgovorite. Hvala. In v zvezi z mednarodno zaščito in zakonodaje Evropske unije. Ja, saj sem omenil vračanje in repatriacijo. Kaj bi šel? Bom skušala biti kratka. Zakonodaja z področja mednarodne zaščite ne daje EAS-u nobenega mandata za to, da bi sodeloval v postopkih vračanja in enako velja tudi za evropsko zakonodajo. ko gre za zaključek kazilnega postopka in ko gre za vračanje ljudi, EASO tu nima nobene vloge. Tu lahko svojo vlogo odigra Evropska mejna in obaljna straža. Trenutno pa EASO nima mandata za kakršnokoli delovanje na področju vračanja posameznikov v njihove države izvora. Lahko pa EASO seveda državam članicam pomaga v azilnih postopkih. Kaj to pomeni? Ko je azilni postopek zaključen, države članice uporabijo nacionalno zakonodajo oziroma nacionalni okvir, znotraj katerega potem izvršijo vrnitev. Frontex oziroma Evropska mejna in obaljna straža imate sicer omejen mandat na tem področju, lahko pa kljub temu pomagata. Upam, da sem odgovorila na vprašanje. No, naj pojasnim, Pomembno je, da ljudje razumejo, kakšne so pristojnosti ASA, kaj sploh počne, kakšne omejitve ima, kako sodeluje z drugimi organizacijami. To pa se mi zdi, da je že ločeno vprašanje. Ste zdaj vsi zadovoljni? Ima morda še kdo kakšno dodatno vprašanje? Kot kaže, ne. Vem, da to res niso idealni pogoji, pač zbrali smo vsa vprašanja, potem smo vam ponudili priložnost za odgovor. Hvala lepa, gospe Gregori, za predstavitev in tudi za odgovore na ta vprašanja. Hvala lepa tudi članicam in članom za odlično vprašanje in pripombe. Zdaj bomo kot odbor Libe pripravili mnenje in podali priporočilo koordinatorji se bomo o tem dogovorili v okviru pisnega postopka, ker smo časovno malce pod pritiskom, če se vsi strinjate. Dobro, potem pa hvala lepa, gospe Gregori. Hvala lepa za predstavitev danes v odboru. Hvala lepa tudi vsem, ki ste ostali na seji tako pozno in hvala, da ste zastavljali vprašanje v zvezi z agencijo. Hvala lepa, gospod Gregor, in veliko sreče. In seveda tudi vašim sodelavcem želim veliko sreče. Najlepša hvala. Um, Kolegice in kolegi, mi pa nadaljujemo z naslednjo točko, z preprečevanjem razširjanja terorističnih vsebin na spletu. Um, kolegice in kolegi vem da je vse skupaj precej utrujajoče da smo v strasbourgu da moramo vse opraviti v enem dnevu vendar nas čakata še dve pomembni točki Najprej preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin. Pogovorili se bomo o predlogih sprememb verjetno veste, da v tem predlogu predeljujemo ukrepe, ki so namenjeni preprečevanju teroristične propagande na internetu. Želimo poskrbeti za to, da se bodo to vrstne vsebine čim hitreje odpravile oziroma omaknile z interneta. Poročevalca gospoda Daltona danes ni z nami, nadomešča ga gospa Stevens. In mislim, da je še par poročevalcev v senci v dvorani, gospa Stevens. Bi spregovorili o predlogih sprememb? Ja, hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. Se opravičujem. V imenu kolega Daltona, žal danes večer ne more biti z nami, kot ste rekli, ga sama nadomeščam, vendar zdaj z vami delim njegove zapiske. Se pa še enkrat opravičujem, da ga ni in tudi on se vam opravičuje. Ko smo se na zadnjem odboru pogovarjali o predlogu, je bilo vloženih 700 predlogov sprememb. Oblikovanje kompromisov je na nekaterih področjih zaradi tega precej težavno, ampak vseeno smo kot parlament pokazali, da znamo zelo podrobno preučiti to vprašanje. Kot poročevalec eh, želim doseči čim širše soglasje še pred glasovanjem v odboru Libe, ki bo potekalo ob koncu prihodnega tedna. Želimo si oblikovati odločno stališče parlamenta, ki se bo potem tudi pogajal s svetom. Prejšnji teden je potekalo drugo srečanje poročevalcev v Senci, tretje nas čaka jutri zjutraj, še nekaj srečanj poročevalcev v Senci, tudi nekaj tehničnih sestankov načrtujemo v naslednjih dneh in tednih. Glede na to, koliko predlogov sprememb je bilo vloženih, lahko sklepate, da so stališča v parlamentu precej raznolika. Mi se zauzemamo za proaktivne ukrepe, vendar ti predlogi sprememb ciljajo tudi na nekatere skupne točke, na podlagi katerih bi lahko oblikovali podlago za doseganje sporazuma. Nekateri člani menijo, da bi morali oblikovati ciljno usmerjen ukrep, ki je namenjen preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin. Osredotočiti bi se morali zgolj na tiste, ki lahko preprečijo širjenje v okviru aplikacij. Naprimer, kdo nadzira podatke v oblakih, kaj bomo storili, če naprimer ponudnik storitve nima na voljo ustreznih tehničnih instrumentov, s katerimi bi lahko odpravil te vsebine, naprimer iz oblaka. Poleg tega bi morali poskrbeti za jasne navodila, kdo je kontaktna točka pri reševanju tovrstnih vprašanj, namreč kdo bo omaknil tovrstne vsebine. Kar nekaj predlogov sprememb se je nanašalo na to, da bi morali MSP-je izuzeti iz eh, celotnega predloga ali pa vsaj iz delov predloga. Ne želimo kakorkoli obremenjevati MSP-jev zaradi te uredbe. Ne vem pa, če je smiselno zagotoviti celovito izjemo za MSP-je ali kaj podobnega, zato ker se mi zdi, da to ne koristi zakonodaji oziroma kaže na to, da zakonodaja ni dovolj dobra potrebujemo sorazmeren pristop do vsakega dejavnika na tem področju. Glede same opredelitve teroristične vsebine, to je področje, kjer bodo potrebni dodatni pogovori za to, da pripravimo ustrezno formulacijo tega pojma. Vsi se strinjamo, da ne želimo preseči tistega, kar je zapisano v direktivi o terorizmu, želimo se držati tega konkretnega zakonodajnega akta. Ključni pomislek, ki ga imam pri tem predlogu, to je pomislek, ki ga, kot kaže, deli večina članov odbora, pa je določba o omejeni odgovornosti v okviru direktive o e-trgovini. Namreč teh določb nikakor ne smemo spodkopati. Ne smemo s pomočjo te uredbe skozi zadnja vrata spraviti določbe o tem, kakšne so dožnosti na področju nadzora. Potrebujemo natančno formulacijo šestega člena, mislim pa, da imamo že dobro podlago za dosego sporazuma. Nekoliko je treba zložiti področje uporabe in tudi veljavnost eh, začasnih prostovoljnih ukrepov, ki kakorkoli omejujejo svobodo izražanja. Ko gre za naloge za umik vsebine, mislim, da je to že predmet razprave predvsem je problematičen rok, ki smo ga postavili. Nekaj pomislekov je tudi glede tega, kako bo to pravilo vplivalo na MSP-je. Priznam, da so organi pregona in komisija Avstralije na tem, da bi morali preprečiti hitro širjenje terorističnih vsebin se moramo pa nedvomno še pogovoriti o tem, kako uskladiti ti dve zahtevi, ki sta si precej nasprotni. Kar nekaj dela bo še potrebnega, preden bomo sklenili kompromise. Potem, kaj se dogaja z nalogi za umik vsebine, ki imajo čezmejno naravo? Če bomo zagotovili ustrezne varovalke, se mi zdi, da bo to eden od boljših predlogov znotraj te uredbe, s katerim bomo lahko dejansko odpravili to vrstno vsebino. Člen 5 predloga. Kar nekaj različnih mnen obstaja s tem v zvezi, predvsem z vidika svobode izražanja in svobode informiranja. Je pa seveda pomemben ta ukrep predvsem z vidika sodelovanja, če bomo odstopili zadevo nekomu drugemu. Pravna podlaga zna biti problematična na tem področju, vendar se v parlamentu strinjamo, da potrebujemo tudi fleksibilen sistem kazni, ki bo priznaval olajševalne okoliščine. Kazni bi morali nalagati samo v primeru sistematičnih kršitev te uredbe. Mislim, da bi morale biti omejene zmogljivosti MSP-jev jasna olajševalna okoliščina. Namreč v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bomo zahtevali pretiran umik vsebine in MSP-ji bodo zato verjetno delovali tudi tako, da bodo v prvi vrsti zaščitili sebe. Danes bomo seveda pribeležili vsa vaša mnenja iz te prve izmenjave mnen, se pa že veselim tudi jutrišnje razprave ki bo potekala med poročevalci v senci. Zanima me, kdo je ekipa. A tam le nekdo maha, en sam član, dobro. Vi si beležite pripombe, ste pripravljeni, dobro. Hvala lepa, Helga, hvala lepa tudi vsem tistim, ki nadomeščate kolege, ki jih iz takšnega ali drugačnega razloga ni na seji. Že prej sem povedal, da ni gospedati poročevalke v senci in njo danes nadomešča Roberta. To je res pomemben dosje, zato želimo z delom čim hitreje zaključiti. Izvolite v imenu kolegice Rašide Dati. Res je nadomeščena kolegica Rašida Dati. Pojasnila bom, kakšne so prednostne naloge naše skupine pri tem pomembnem dosjeju. Najprej hvala lepa poročevalcu za vas uložen trud, resnično si je prizadeval, da bi v kratkem času dosegel kompromise. Predlogi sprememb jasno kažejo, da obstajajo precejšnje razlike med posameznimi političnimi skupinami. Bodimo iskreni, pri tem poročilu bomo težko našli usklajeno stališče, vendar ELS meni, da nam zmanjkuje časa zahtevamo, da se sprejme uredba, ki bo krepila boj proti terorizmu na spletu. Več let se že zauzemamo za to v parlamentu. Tisti, ki ne verjamejo v dodano vrednost tega predloga, pa naj povem, da je internet eno od prvih orodij na področju radikalizacije. V zadnjem mandatu smo doživeli kar nekaj terorističnih napadov, zato ne smemo terorističnim napadom organizacijam in propagandni mašineriji pokazati kakršne koli šibkosti. Prevzeti moramo odgovornost, delati moramo na tem, da ukrepimo uredbo, da se bomo lažje spopadli z terorističnimi spletnimi vsebinami. Gospod Dat je poročevalka o senci v ELS, nekaterih kompromisov ne more podpreti zlasti ne tistih, ki bi razvodenili pomen te uredbe. Kolegica podarja, kako pomembno je, da je pomembno v eni uri izvršiti nalog za umik vsebine, seveda pa moramo upoštevati tudi specifične lastnosti MSP-jev. To je stališče, ki ste ga zauzemala tako komisija kot svet. Zato parlament ne bi smel biti dojet kot institucija, ki bo kakorkoli razvodenila ta predlog. Pomembno je, da smo v naslednjih dneh konstruktivni, da bomo lahko koncu prihodnega tedna to poročilo podprli. Hvala lepa. Pirgit pa nadomešča kolega Weidenholzerja, ki je naš poročevalec v senci. Hvala, predsednik. Preden se lotim vsebine predlogov sprememb, bi podala še par splošnih pripomp, če smem. Namreč, kadarkoli odločamo o enem dosjeju, sklepamo, da bomo s tem razrešili celotno situacijo, čeprav to ne drži. Ko je govora o radikalizaciji na internetu in boju proti tem, se moramo zavedati, da bo treba uložiti veliko več truda v to, da uskladimo svoje delovanje. Če bomo zgolj izbrisali nekatera teroristična sporočila na internetu, ne bomo dosegli vsega. Moramo posredovati tudi sporočila, ki bodo uravnotežila Zdaj pa še par pripomp v nemščini. Oh, no, Tudi moramo se biti najasnem o tem, kakšen je pravzaprav cilj tega konkretnega predloga. In cilj je odstranitev nezakonitih terorističnih vsebin. In najprej moramo jasno preveriti, kaj je ta nezakonita vsebina. To moramo jasno preveriti opredeliti, tako da se izognemo kasnejšim nesporazumom ali napačnim odločitvam. Ko gre za to, da izbrišemo nezakonito teroristično osebino, je tudi jasno, da če je taka osebina nezakonita, mora biti tako izbrisana. Če pa prek pristojnih organov določena osebina ni opredeljena kot nezakonita, potem se pa sprašujemo, zakaj se potem to poda platformi naprej za nadaljno preverbo. Policija in pravosodje nista pristojna za urejanje teh platform, torej za podajanje nezakonitih vsebin ponudnikom, tako da lahko to potem primerjajo s svojimi poslovnimi modeli in potem morda izbrišajo. To po našem mnenju ni spremljivo in to ni v skladu s prvotnim namenom te uredbe. Prav tako menimo, da ni prava pravna podlaga. V bistvu je to nekoliko čudno. Pravna podlaga za to uredbo je znotraj skupnega trga. To se nam zdi ponoma napak in ne zadostno. Ampak če komisija že uporablja pravno polago skupni trg za zadevo, kjer gre za nezakonite teroristične kazenske osebine, če je potem taka pravna polaga, torej skupni trg, zakaj se, se potem sprašujem, zakaj? se direktiva o e-trgovini sploh ne upošteva, kajti ta direktiva že določa, da imetniki platform niso odgovorni za vsebine, ki se nalagajo, naložijo prek njihovih platform in da jih tudi ne more, da tudi ne more odvrati, ampak vseeno mislim, da moramo skrbno preveriti, kaj pripravljamo, tako da naslednji mandat ne bo pred odločitvijo ali je ta zakonodaja sploh veljavna. Nezakonite turistične vsebine ne spadajo na internet, potrebno jih je odstraniti, ampak to moramo storiti na urejen način in ob spoštovanju tudi nekaterih drugih pravnih načel. Hvala lepa. The, um, Hvala lepa, majte kot. Varčevalka v senci za skupino Alde. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila komisiji za podan predlog in seveda hvala lepa tudi poročevalcu. Mislim, da si je poročevalec resnično prizadeval pri nekaterih pomembnih vprašanjih. Strinjamo se s tistimi predlogi sprememb, ki se nanašajo na na teroristično vsebino na spletu. Strinjamo se s tem, da je treba uskladiti opredelitev teroristična vsebina. Upoštevati je treba tudi direktivo o boju proti terorizmu. Členi 5, 7 in 21 direktive predstavljajo ustrezen pravni okvir in na tej podlagi lahko tudi določimo posamične opredelitve. V vsaki državi članici pa bi morali imeti tudi en sam pristojni organ za to vprašanje, če je to le mogoče. Da ne bo prihajalo do prikrivanja, do zamud, do nepotrebnih postopkov. Želimo biti čim bolj učinkoviti, no vse zadnje je to naš cilj. Vendar obstajajo tudi huda politična vprašanja, ki jih bo treba razrešiti v kratkem času. In to je največja težava, s katero se soočamo. Pri nekaterih elementih nimamo zadostne pravne varnosti, zlasti imamo v mislih področje kazni. Sama zastopam skupino, kjer so mnenja precej raznolika pri teh izjemno pomembnih političnih vprašanjih. In zato bom kot poročevalka o senci skušala predstaviti svoj pogled, svoje stališče o tem, kako bi lahko dosegli nekaj konkretnega. In res sem ponižna pri tem. Proaktivni ukrepi, člen šest. Glede na to, kako je zadeva trenutno oblikovana, se mi zdi, da nimamo dovolj časa, da bi lahko zagotovili pravno gotovost. Če bodo ti ukrepi prostovoljni, potem bodo izginile kazni. Potem so tu pilotni akcijski načrti, ki bi se jih lahko poslužili in bi lahko kasneje z veliko večjo mero empiričnega znanja in veliko večjo mero pravne gotovosti reševali ta vprašanja. Namreč vprašanje je, kako bomo ravnali v primeru zasebnih akterjev ali posameznikov. Saj nimamo na voljo dovolj časa, da bi intenzivno in podrobno delali na teh vprašanjih in zagotovili ustrezno pravno gotovost. Tako da prostovoljni ukrepi, pilotni projekti, to bi bilo dobro. Odstranitev nezakonitih in terorističnih vsebin v eni uri, mislim, da je tehnološko gledano to povsem izvedljivo. Toliko teh nalog je za umik oziroma izbris vsebine. In še ena pomembna zadeva. Nadzor. Kako zagotoviti pravni nadzor? Potrebujemo pristojni organ, ampak pomembno je, da zagotovimo ustrezen pravni nadzor, da ne bo prihajalo do arbitražnih odločitev, tudi če se zgodijo iz ne vem, neljubih razlogov ali po nesreči ali kakorkoli. V vsaki državi potrebujemo en pristojni organ, ki bo izvajal nadzor. Pravna varnost je izjemno pomembna pri tem občutljivem vprašanju. Gre za tehnološko gledano izjemno pomembno vprašanje, zato potrebujemo pravno gotovost. Dobri nameni ne zadoščajo. Res tako malo časa imamo na voljo, zato da bi pri teh proaktivnih ukrepih sama zauzemala stališče, da naj bodo ti ukrepi prostovoljni, potem pa, ko bomo pridobili nekaj izkušenj, ko bomo videli, kako zadeve delujejo, ko bo zagotovljena večja pravna gotovost, takrat se bomo lahko lotili bolj konkretnih ukrepov, morda v naslednjem mandatu. Mislim, da bi na tak način lahko zagotovili širše soglasje. Pri tem vprašanju namreč ne bomo dosegli napredka z majhnimi večinami. In zdi se mi, da imamo res izjemno malo časa na voljo, da imamo se raj pogovarjati o tistem, kar je gotovo. Hvala lepa. Kornelija, poročevalka v senci izgube. Ja, eh, vielen uh, Dank. Hvala lepa. Lahko se navežem na predhodnico. Mislim, da smo pri precej občutljivem elementu, namreč ravnovesje med bojem proti terorizmu, odstranjevanje terorističnih sebin po eni strani, po drugi strani pa svoboda, torej temeljna svoboščina. To moramo spoštovati, to ravnovesje je težko dosegljivo in to je nekaj, kar zahteva veliko uravnoteženosti in več časa, kot smo ga temu namenili do sedaj. Če lahko kje kaj izboljšamo, mislim, da moramo to storiti. Na prejčih točkah ne moremo biti popolnoma zadovoljni. Najprej vprašanje naloga za odstranitev. Kdo naj odloča o tem? In kako da se to zgodi. Ne na smo, da to ne sme biti administrativna odločitev, to ne gre. To mora biti sodna odredba, da bomo resnično prepričani, da je vse tako, kot mora biti. Vprašanje pa je tudi, kateri organ bi potrebovali za to vprašanje. Če si ogledamo to, kar je tu zapisano, o tem se pogovarjamo, potem lahko vidimo, da so formulacije takšne, kot so zdaj. Menimo, da mora iti za neodvisni nepristanski organ, sicer to ne bo delovalo ali to iti prek sodišča. Kako bo to gledalo? Ne vem, to ni za dosti. Pogovarjati se moramo še naprej. Je pa odločilnega pomena, kako bomo na smisel način odstranili te vsebine na nepristranski pošten način. In še ena točka, peti člen. Mnenja smo, da ta člen izboljšuje to, kar smo ravno kar slišali, namreč jasna, jasno pravilo, kdaj je potrebno odstraniti določene vsebine. In potem ta predaja v nadaljno preverbo, ne vem, koliko je to izredljivo. In mislim, da potem imamo tukaj niže standarde, kot bi jih lahko imeli, jih nižamo in bilo veliko bolj smiselno, če bi ta peti člen, takšen kot je, črtali. Šesti člen, proaktivni ukrepi. Kot veste, smo tukaj zelo previdni, kajti kaj pa so proaktivni ukrepi, to vodi k filtriranju. Seveda si želimo tega, ampak po drugi strani smo zelo previdni. Če je to prostovoljno, potem je to v redu. Potem potrebujemo tudi ustrezen nadzorni model, po katerih načelih bi se to dogajalo. sorazmernost in ceno usmerjanje mora biti pomembno, pa tako pa potrebujemo pri svojo vplivo za to. Mislim, da lahko proaktivne ukrepe, tako kot so tukaj napovedani v teh predlogih, kompromisih so še nezadostni. Moramo videti, kako lahko to povežemo s temeljnimi svoboščinami. in zato mislim, da bi bilo napak, če bi ta dosje kar na hitro želeli sprejeti. Potrebujemo več razprave, zato da bomo dejansko prišli do dobre ločitve. In potem še zadnja točka, vprašanje, kaj je pravzaprav turistična sebina. Tega še nikoli nismo pojasnili, tudi ne z direktivo o terorizmu, vse je razvodenilo, vsaka država članica si lahko misli svoje. In zato smo mnenja, da tako kot je to predlagano tukaj, s tem še ne moramo biti zadovoljni. Hvala. Thank you, Cornelia and Eva Jolie. Hvala lepa, Eva Žuli, poročevalka v senci za zeleno. Si, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila kolegi Daltonu za ta predlog poročila. Hvala lepa tudi kolegicam in kolegom za uložene predloge sprememb ki se nanašajo na preprečevanje razširjene terorističnih spletnih vsebin. Sama sem vložila 151 predlogov sprememb. Želela sem več preglednosti, okrepljeno pravno varnost in gotovost in tudi sorazmerne ukrepe. Odpraviti je treba pravne vrzeli in tiste mehanizme, ki bi od platform terjali da odstranijo več vsebine, kot bi bilo to potrebno, zgolj zato, da bi se platforme izognile kakšnim kaznim. Potem je tu tudi predlog eh, avtomatiziranih filtrov za spletno vsebino. To je predlog komisije. Mi vemo, da bi na podlagi tega predloga prišlo do prevelikega odstranjevanja vsebin mi si želimo, da bi tudi na spletu bila zagotovljena svoboda izražanja. Potem je tu še vprašanje tega, kaj morajo storiti podjetja, da se soočijo z terorističnimi vsebinami. Avtomatizirano filtriranje vsebin jim pri tem zagotovo ne bo pomagalo. Želimo si, da bi zagotovili dovolj sredstev, ko gre za odstranjevanje terorističnih spletnih vsebin. Potrebujemo pa tudi organ, ki bo vse skupaj nadzoroval. Če želimo zagotoviti pravno gotovost, mora ta uredba biti nedvoumna. Če se določeno vsebino predeli kot teroristično vsebino, potem se mora izdati obvestilo o odstranitvi. Moramo pa zagotoviti tudi vsa pravna zagotovila in varovalke. Mislim, da bi morali okrepiti tudi vlogo Europola, da bi platforme obveščal o vsebini, ki sicer ni sama po sebi teroristična vsebina, vendar bi lahko zaobšla nekatera pravila, ki veljajo za platforme. Namreč pomembno je, da odstranimo tudi nezakonito osebino. Ne želimo pa, da bi na internetu prišlo do dodatne cenzure in da bi za podjetje ustvarili še bolj pravno negotove pogoje. Tako kot kolegi pred menoj bi tudi sama rada, da natančno predelimo, kaj je to teroristična spletna osebina, da ne bo prišlo do zlorabe pri odstranjevanju osebine, ki sploh ni povezana s terorizmom. Zakonodaja za boj proti terorizmu se zlorablja tudi v druge namene. V Franciji imamo žal tak primer, kako se je ta zakonodaja zlorabila proti zelenim, ki naprimer protestirajo na, primer, v, v Franciji, kjer odlagajo radioaktivne odpadke. Poleg tega so to isto zakonodajo uporabili proti Islandiji, ki ni želela izplačati določenih sredstev po krizi v letu 2008. Pomembna je torej pravna varnost. Pomembno je tudi, da ena država ne bo ukrepala v drugi državi v smislu, da bi zahtevala odstranitev vsebine, ki se ji zdi teroristična. Poglejte si, kakšne težave imamo s pravno državo v nekaterih državah, kot so Mačarska, Poljska in tudi Romunija. Mislim, da si nihče ne želi, da bi nam te države dejale kakršna koli navodila v zvezi s tem, katero vsebino naj odstranimo. Sama sem dokaj gotova v to, da imamo skupne pomisleke in prepričanja. Mislim tudi, da bomo uspeli doseči kompromis in dogovor v kratkem času. Zdi se mi zelo pomembno, da o tem besedilu glasujemo zdaj, torej še v času tega mandata. Pa še ena bolj splošna pripomba glede hinavščine, ki vlada v tem boju proti terorizmu, zlasti v državi, iz katere prihajam, v Franciji. Francija nasprotuje temu, da bi se Saudovo Arabijo uvrstilo na seznam držav, kjer utegne priti do pranja denarja. Zaradi pritiska Saudove Arabije se to dogaja. Potem pa so omaknili tudi štiri ameriške države, ki so bile prej na tem seznamu. Mislim, da je to škandalozno, če se resnično želimo boriti proti terorizmu se moramo tega lotiti najprej pri finančnih tokovih. Brez tega ne gre. Merci. Hvala. Thank you very much, Eva. Hvala lepa, Eva. In še zadnja, Ana Gomes. Hvala lepa, čisto na kratko. Strenjam se s tem, kar je dejala Eva Žuli o financiranju turizma kako je to bilo skrajno spregledano, če sem eufemističen strani držav članic. Dve glavni točki. Pravna podlaga ne more biti skupni trg, absolutno ne, kot je to dejala Birgit Cipel. To mora biti pravna država in temeljne svoboščine. To je tista neizogibna podlaga za tako zakonodajo. In potem še ena točka, ki jo želim izpostaviti, to so kolegi že storili, potrebujemo neodvisni organ, res je. In to mora biti sodna inštanca, kajti sicer lahko prije do naskrižja svoboda izražene. Hvala lepa, A, se prečujem, Natali, spustil sem vas. Hvala lepa, Klod, čisto na kratko, pozno je, ampak razprava je zelo zanimiva. ta dosje je zelo delikaten, zelo pomemben za me kot predsednico odbora za boj proti terorizmu, je še prav posebno strateško orodje za boj proti radikalizaciji po spletu in tudi zato, da se izognemo atentatom in da razbijemo teroristične organizacije na spletu. To je torej domena, ki je zelo občutljiva, zelo kompleksna. Kot vsi kolegi si seveda želim ponoviti tukaj v tem odboru. Vš čas skušamo najti pravo ravnovesje med spoštovanjem temeljnih svoboščin in se odzvati na cilje in izzive varnostne narave. To je seveda zelo pomembno za naše državljane. To je torej težko dosegljivo, je predvsej zapleteno še prav posebno pri tem dosejo. Kot so dejali kolegi, še pa posebno majte, počaka za mojo, počaka senci za mojo skupino, pa tudi vas želim da moramo resnično to o tem glasovati pred koncem mandata. Veliko takih dosej v tem trenutku. Včasih se sprašujemo o kakovosti teh dosejev, če tako hitimo, samo da bi končali. Seveda, razlogi so dobri, ampak včasih je to lahko metoda, ki koliko prehitro skuša priti do rezultata. srečala sem se z veliko organizacijami, nevladnih organizacij, skupinami advokatov, pravnikov, torej s tistimi, ki se spoznajo v to vprašanje. Rada bi dodala samo še en element, ki morda ni bil v celoti razvit pod tem zornim hotom, to je vpliv na mala podjetja. Moje osebno stališče, naj bo jasno. Zdi se mi, da je pomembno, da so tudi male platforme vključene v zakonodajo, seveda, z natančno opredelitvijo. Mislim, da jih ni potrebno izključiti, ampak je pa nujno potrebno najti ustrezno rešitev za ta majhna podjetja. In to tako, da jim zagotovimo, da ne bodo ogrožene. Eh? da bo besedilo ustrezalo ciljem. In potem še zadnja točka, mislim, da je tudi zelo pomembno in nujno v vsaki državi članici spostaviti en sam organ, ki bo pristojen in neodvisen in tako bomo lahko imeli bolj tekočo strukturo in tudi bolj varno strukturo, kar se tiče dosega naših ciljev. Se pa čujem, da sem bila nekoliko daljše, ampak še vedno mislim, da smo dobri, kar se tiče organizacije našega dela, glede časa. Hvala lepa. Sofi, še čisto na kratko. Nekaj splošnih pripomp. In tudi na to, kar je delala Natalija Grisbek. Ne gre za podrobnosti pri tem deseju. To je že nič koliki dosje, ko se zdi, da na hitro upravljamo delo pri zadevi, ki ima velik vpliv na življenje državljanov, MSP-jev in komisija, ki bi se naj osredotočila na samo velike stvari, sedaj prekomerno v zadnjih petih letih skuša vplivati naše življenje na tem področju. Potem pa popolno pomankanje ambicij, komisije in sveta, kar se tiče azila in migracij. To je popolnoma blokirano. Podnebni ukrepi, drugi ukrepi, ker bi morali napredovati. To tukaj so pa skoraj da histerični in pravimo klaverno delo. V 90 odstotkih ni presoja vpliva, akademske raziskave, dokazi, mnenja nevladnih organizacij, EDPS in tako dalje. To se sploh ne upošteva. Komisija je sekretarja držav članic, želijo samo to spraviti skozi in vemo, vemo, da v 90 odstotkih primerov potem Evropsko sodišče popravi zadeve in to prepuščamo Evropskem sodišču, ker nismo dovolj pogumni, da bi rekli ne. Da, končuje se mandat. To je težko obdobje, ampak kot izvoljeni predstavniki še vedno obstajamo, še vedno imamo dožnost, da dobro opravimo naše delo. In po skoraj 20 letih nenehnih protiturističnih okrepih ni bilo niti ene ocene rezultatov. In to ni samo nespremljivo politično, ampak tudi pravno. Vsi ti ukrepi morajo zadostiti načelom potrebnosti in sorazmernosti. In če ni više varnosti, potem niti ne spolnajo te pravne zahteve, kaj šele politične zahteve. In sita sem tega. Ne smemo si dovoliti, da da se bo to vedno znova dogajalo. Državljanom želimo dati več varnosti. In še zadnja pripomba, ker vidim, da ste že nepotrpežljivi. Da, seveda je potrebno spremljati varnostno, ker preživimo v svetu, polnem zlobcev, ki počnejo zlobne stvari, ne, mi nismo. Ampak, vsako, ker ko smemo take ukrepe, bi morali kajati okrepiti državljanske svoboščine. Vse, kar počnemo v zadnjih 15 letih, pa je, da spodkopavamo leti. In zdi se mi neverjetno, da govorimo o programu predsednik vrednot, ki je bil razvodnjen strani komisije. Čeprav je komisar sam se pojavil in se pogajal, razvodnjen, manj sredstev, manj moči za nevladne organizacije, še manj kot izven Evropske unije. To je vse, kar sem želela povedati. Premislimo o tem, preden glasujemo o tem. Not, not I mean, whole... Ne, ne, nisem nepotrpežljiv. Septembra smo to predlagali, potem smo zgubili veliko časa zaradi smešnega navskrižja pristojnosti. Zgubljali smo čas. Birgit, kaj pa je potem to? Seveda smo zgubljali čas. Ste imeli drugačno tolmačenje v nemščino? Dejali ste, da smo izgubili čas? Ne, pač nekaj časa smo trebovali, da smo to razjasnili. Sedaj, ko pa smo to storili, nas nekateri priganjajo. Tudi komisija mora povedati, kaj misli s tem, ko vedno govori o boljši zakonodaji. To mora biti učinkovito operativno in mora spoštovati temeljna pravila. Da, da, to je tisti kakostni vidik. Ampak kar se tiče pristojnosti, to pa ni bil kostni del. To je bilo samo zgubljanje časa. To ni bil dobro uporaben kakostni čas. Boste videli, ko bo to predmet glasovanja. Dobro, nekaj časa smo izgubili, kakorkoli že. In komisija, prosim. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, čisto na kratko. Najprej. Najprej bi se rad zahvalil vam vsem. To je pomembna resna tema. In gotovo smo imeli kakovostno razpravo. Sedaj o tem pomembnem predlogu. Danes zjutraj smo se spomnili žrtev terorizma. Majte je bila z nami, veliko naših pomislekov je glede zaščite, prav tako pa. Še kaj nekaj elementov povezanih z zaščito. In nekatere elemente, ki smo jih razvili skupaj z vami. govori o tem, da je to vprašanje širjenja turističnih vsebin po spletu zelo pomemben. To smo skušali blžiti dve leti po prostovnem načelu. Veliko smo se naučili o delovanju teh teroristov. Prav tako smo se veliko naučili o zmogljivosti akterjev na spletu, da počnejo to, kar se od njih pričakuje in na podlagi presoje plivo smo potem pripravili ta zakonodajni predlog. To, kar je bilo rečeno prej, mislim, da se lahko strinjamo z veliko teh elementov. Zelo hvaležni smo, da se delo, ki je bilo upravljeno in vidimo, da jasno se sedaj pojavlja nekaj glavnih elementov, nekaj stvari je potrebno še pojasniti. Zakaj je namenjen ta predlog? Gotovo, smo lahko boljši pri pojasnitvi opredelitev ne samo terorističnih sebin, ampak tudi še določenih drugih vidikov predlogov. In definitivno, tako kot predlaga poročevalec, bolj še ciljanje na to želimo storiti. Širjenje turističnih sabin javnosti in turistične namene, kot je to opredeljeno tudi v direktivi boja pred terorizmom, ki ste jo potrdili. Nadalje, gotovo je potrebno storiti še več pri tem, ko določamo, kaj bi naj organi držav članic naredili storili. Tukaj si želimo nekaj prožnosti. Vsi organi bi morali biti predmet sodnega nadzora. In to bi lahko potem spostavili v besedino za učinkovitost, ker pa je potrebno imeti nekaj prožnosti, kar se tiče narave teh sodnih organov. Moral pa je biti samo en za vsako državo članico. Imeti moramo polno preglednost, kateri organi so tisti, ki formalno pravdajo to nalogo in to je potrebno potem tudi ustezno nadzirati. Kaj se tiče časovnega razporeda, veliko razprav, bojo na to temo. Nobene od razprav še nismo našli boljše rešitev kot ta ena ura, rok ena ura. To je jasno. Tako je ta zakonodaja bolj učinkovita, kar se tiče izvajanja. Prav tako pa je potem to predmet vseh meritev, ki smo jih storili, najbolj ustrezen rok za to, da se izognemo širjenju terorističnih sabin. gotovo. Potem obstaja vprašanje manjših akterjev na spletu. In tako kot veliko smo od vas, tukaj ne vidimo manjarskega prostora za to, da ti manjši akteri ne bi prevzemali odgovornosti, ampak morda je potrebno več manjarskega prostora, prožnosti, kar se tiče sankcij, kazni, ki so predvidene v tem predlogu. Proaktivni ukrepi da strinjamo se z vami, če obstajajo elementi, ki so proti direktive v tej trgovini in zelo pomembnim načelom, kar se tiče odgovornosti, potem to preverimo, izboljšamo besedilo. Ne želimo si, da bi to besedilo uvajalo splošno obvezo za vse akterje, prav tako si ne želimo, da bi ti akteri morali vzpostaviti sistematično filtriranje. Želimo si, pričakuje se od njih, da bodo to storili sami. Kar nekaj dodatnih ukrepov, ki bi potem končno pomagali celotnemu sistemu. In kot je veliko smo od vas dejalo, Europol ima verjetno, bo moral imeti večjo vlogo kot podporni akter za sektere organov pregona. Nakratko, želimo si, da imamo trdne zaveze, ki so predvidene v tem predlogu, tudi to mora biti obvezujoče. Verjetno pa lahko imamo več manevrskega prostora, kar se tiče kazni režima sankcij. Morda bi imeli še dodatne ravni tudi varovalk, gotovo pa tudi več elementov, kar se tiče skanja boljše podpore za manjše podjetje. Hvala lepa za vašo zavezanost temu zelo, zelo pomembnemu predlogu. Hvala. Thank you, Mr. Nidi. Um... Hvala komisija. Tako. S tem smo zaključili s to točko, gospod Daltona ni. Hvala za vaše potrpljenje. Upamo, da bomo glasovali 21. marca. Hvala še enkrat za potrpljenje. Še eno točko imamo. To je Evropski narok za predložitve in evropske naloge za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah. Februarja smo se na zadnje tem pogovarjali, ko je gospod Cipel pripravil dva delovna dokumenta z Unomelom in Daltonom, počevalcem Senci. Zdaj imamo še dva delovna dokumenta. Najprej razmerje do prava tretjih držav, počeval ko Birgit Cipel v imenu SND in Sofija Intfeld, Alde. Potem pa še predsedatelj enega dokumenta, pogoj za izdajo evropskega naloga za zavarovanje dokazov. Birgit Zipper, ja, Cornelia Ernst. Najprej dobi besedo poročevalka. Kar se tiče razmerja do prav tretjih držav. Birgit, prosim. Thank you very much, chair. Hvala lepa, predsednik. Vem, da je predvsej pozno, ampak vseeno. To je še en pomemben dosje, o katerem govorimo tako da se upravičujem, da bo morda to trajalo nekaj časa za predstavitev. Spomnili se boste, carili so splošni delovni dokument, potem pa še dva druga, začetka februarja, enega izmed njih skupaj z unom Melom, počatnici LS. V odnosu z drugimi instrumenti EU, potem pa še enega z Daltonom, EKR to se posredotočalo na ponudke storitev danes. Bom za sedaj predstavila še dva delovna dokumenta, ki smo jih pripravili skupaj z Intfeld, poročevalcem Sence Alde in poročevalkov Senci Guengel Cornelia Ernst. Naj nakratko povem, zakaj podamo to podrobno analizo prek delovnih eh, dokumentov. Nasprotijo svetom, v nekaj mesecih predstavili splošni pristop že decembra. Mi pa smo se odločili, da bomo predlog natančno preverili. Ko smo se o tem odločili, smo se zavedali, da bo to pomenilo, da dogovora do konca mandata ne bo. Ampak sklep iz prvih treh delovnih dokumentov in še ta dva danes kažejo, da smo sprejeli pravo odločitev. Katero so glavna dognanja teh dveh dokumentov danes? Prvi dokument, skupaj s Finfeld, zadeva razmere do prava tretjih držav. Sklep je, da na podlagi zadnje pomoči EU-ZDA države članice že imajo precej možnosti preprosto dostop do podatkov, ki so shranjeni v ZDA. Še prav posebno pomembni podatki, drugi stopni podatki, tudi naslov IP. Čeprav je pogosto rečeno, da to traja predolgo, zaradi narave elektronskih podatkov, ampak mislim, da to ni pomankljivost instrumenta, gre za pomankanje tehničnih, kadrovskih, finančnih virov v državah članicah. To ovira izmenjavo podatkov. In za zadnje dve kategoriji, stopni podatki, najpomembnejše kategoriji veganske preiskave, imamo precej dobro sodelovanje med organi pregona EU in ponudniki iz ZDA. E na podlagi prostovoljnega neposrednega sodelovanja. Zato je dvomljivo, ali bi nov instrument, ko ga predlaga komisija, dejansko bil potreben. Zdi se, da bi obstoječi instrumenti lahko bili uporabljeni bolj učinkovito, če bi države članice ponudile ustrezne vire. Delovno dokumento smo si tudi bolj podobno ogledali akto oblaku. ZDA. In tudi o pogajalskem mandatu komisije za morebitni dogovor ZDA. Delovni dokument izpostavlja, da imamo kar nekaj pomembnih odprtih vprašanj. Še prav posebno, kar se tiče pravne podlage za ta dogovor. In kako bi tak dogovor lahko dejansko soobstajal z drugimi pravnimi sistemi, oblaku in tudi možni instrument za Evropski nalog za zavarovanje dokazov. Predlog. V 15. in 16. členu uvaja nov postopek za odbor. Vendar pa tudi ta postopek za pregled eh, zbuja določene pomisleke, kar se tiče odgovornosti, naprimer ponudnikov storitev, da ugotovi na skrižni interesov. Sprav tretjih držav, pa tudi pristojnih sodišč pri izdaji odločb, ali tako na skrižni dejansko obstaja. Drugi delovni dokument so pripravili skupaj s Cornelio Ernst, da ima pogoje, pod katerimi lahko izdamo Evropski narod za zavarovanje dokazov. Tukaj se ne moramo strinjati z argumentacijo komisije, da je dovolj omejiti to samo na sodno autorizacijo. Tužilcem pa tudi dovoljujemo, da se izdaje kakšne koli naloge za zavrnjanje dokazov glede manj kategorij podatkov. tudi za dostop do podatkov bi morali imeti prejšnjo predhodno sodno avtorizacijo. In nadalje, ne gre samo za vprašanje, kdo lahko izda nalog, je tudi za vprašanje, kakšen namen se lahko ta nalog izda. In to zbojo skrb. Po predlogu komisije bi nalogi določene kategorije podatkov in tudi evropski nalog za zdravljanje dokazov lahko bi uporabljen za različne kategorije. Nalog za predložitev za take tipe podatkov bi lahko bil izdal le za prekrške, ki so sankcionirani z vsaj tremi leti zapora v državi izdajateljici. Tri leta, to velja za večino prekrškov držav članicah. In ker predlog ne uporablja načela dvornega kaznovanja, potem ta prak pravzaprav grad v oblaku. V skladu s tem in tudi v skladu z sklepi prejšnjih dokumentov, še enkrat torej prihajamo do sklepa, da ta instrument neposrednega sodelovanja med vajanjem pregona in ponudniki storitev, gre prek cilja. To velja tudi za um, načelo sorazmernosti in potrebnosti. Po komisiji bi naj to oceneval organ, ki to izda. In tudi tukaj si želimo, bolj obvezujoč sistem med organom izdajateljem in tistim organom države članice, ki se bojo tudi ponudnike storitev. Ko gre za temelj, ne? Zboščine je potrebno to poštevati tudi, kar se tiče dvojnega osnovanosti, če se to ne spoštuje. Za zaključek, glede na različno vprašanje, ki so že v prejšnjih dokumentih, In ker vemo, da imamo še dva delena dokumenta, ki se pripravljata, lahko ponovim samo to, kar sem delala na začetku. Pripičena sem, da namesto, da hitimo tako, kot je svet, kot komisija želi, da tudi stremo mi, da je bil to edini, edina razumna pot. Hvala lepa. Hvala lepa, Brigit Sofi. Hvala lepa čisto nekaj kratkih dodatnih pripomb. Seznam pravnih vprašanj, pomisleko zelo dolg in to potem jasno pokaže, da ta predlog ni zrel. Veliko je vprašanj, na katera še moramo odgovoriti. Naj jasno povem, kakšno je moje stališče. Podpiram načelo, da ustvarimo ta skupni prostor pravosodja in policijskega sodelovanja. Mislim, da mora biti to končni cilj. Resničen evropski federalistom, ampak potem moramo imeti vse varovalke. In tega trenutno še ni. Ne vem, kje naj začnem. Vprašanje, kdo se konec konca odloča. Preme za podjetje je neozumno skoraj da neustavno, da to prepuščate podjetju, da odloča o tem, ali je zahteva utemeljena ali ne. In ponudniki potem rečejo, da se sploh ne morejo odločiti, ker sploh ne vedo, kakšno je obrazložitev za zahtevo. Teh informacij nimajo. Kako naj to ocenijo? In če želijo ogovarjati po temeljite analizi pravna služba parlamenta in komisije bi to vzelo mesece, ali pa mora storiti to v nekaj tednih. To je torej nemogoče. Mislim, da ne morejo sami odločiti. Potem pa morajo tudi odločiti o temeljih svoboščinah, nacionalnih interesih in drugih interesih. Kako naj to storijo? kar se tiče zavarovanja dokazov. Imamo torej domnevo, da je sistem enak po vseh državah članice. Ampak če pa imamo državo članico, kjer smo spožili sedmi člen, kjer so nagajani, niso neodvisni, kako potem to deluje? Podjetje, ki dobi zahtevo Polske, potem rečejo, Prostite, mm, zavračamo zahtevo. Če si gledate sodbo Evropskega sodišča, niti sodniki ne morejo kar tako zavrniti Evropska naloga za prijete. Bodo potem podjetja to lahko storila? To ni smiselno. Potem pravna sredstva niso zadostna, roki so prekratki. Kar se tiče čezatlantske razsežnosti, pa se mi zdi to precej problematično. To sem delal že od začetka. Dejstvo, da je Evropska komisija predlog o e-dokazih dala na mizo. Tam je začetka bilo jasno, še preden so dali na mizo, da je končni cilj čezatlantski dogovor. Predlog za je dokaze, bi naj bil nekakšen pretekst, no. Kdo se tukaj šali? kar se tiče čez atlantske razsežnosti, moramo investirati v izboljšavo jemlatov. In veliko je možno še doseči. Dokler ne bomo izčrpali vseh možnosti za izboljšanje jemlatov, mislim, da ne smemo govoriti o čezatlantskih dogovorih. To je nespremljivo. Kar se tiče notranje razsežnosti EU, pa podpiram načelo, ampak najprej potrebujemo varovalke, potem pa potrebujemo ustrezen pravno volotesen predlog. In ta predlog jasno ne izpolnjuje teh standardov. Hvala. Thank you very much. And I just wanted... Najlepša hvala. Na neformalnem svetu PNZ ob kosilu smo razpravljali o tem tudi o pogodbah za vzajemno pravno pomoč in tukaj je prišlo do nekega napredka, ampak določeni člani sveta se zauzemajo za to, da bi se tudi ta dosje o e-dokazih premaknil. Jaz sem pojasnil, kakšno je stališče parlamenta. Kornelija, izvoli. Hvala lepa. No, pred nami je spet uh, velika težava, pred katero se vedno znova ustavimo in zmejujemo z glavo. Kolegici sta že povedali, da bi bilo smiselno, da najprej izkoristimo to, kar obstaja in izboljšamo, namesto da sedaj pripravljamo nove predloge. Dopolnila bi kolegici glede tega, zakaj je tukaj nastal velik kaos. Različne kategorije podatkov, imamo različna, pra, različna pravila glede tega, kdaj lahko zahtevamo kakšne podatke. Potem, kdaj lahko eh, izdamo določen nalog, kdo je pristojen za to, kdo tega ne sme zahtevati, katere podatke je mogoče dati. To je vse zmedeno, veliko stvari eh, se meša. Najprej kategorije podatkov, potem pristojnosti za izdajo podatkov ali pa za zbiranje dokaznega gradiva in prav zato je stvar precej zapletena. Govorimo o 27 državah članicah, ki imajo 27 različnih načinov interpretacije posameznih kaznjivih dejanj. Zato nam to vzbuja velike skrbi. S takšnimi pravili, kot eh, jih je tukaj pripravil ta dosje, bi znižali varovanje temeljnih pravic v določenih državah članicah in to moramo nekako prepričati. Sedaj pa kako je s kaznjivimi dejanji? Pri mnogih dosejih smo že večkrat povedali, da različne države članice poznajo različne koncepte za določena kazniva dejanja. In če v tem primeru ne bi imeli tukaj pravila, da se nekega kaznjivega dejanja ne more dvakrat eh, kaznovati. Oziroma, če nimamo tega načela, da se v obeh državah članicah razume neko dejanje kot kaznivo dejanje, potem je stvar zelo problematična. Naj samo navedem nekaj primerov. Mačarska in Poljska poznajo določena kazniva dejanja, ki pri nas niso kazniva, naprimer splav. Obstajajo tudi druge stvari, verske pravice, pomoč pri. Eh, torej, eh, asistiran, uh, asistiran samomor in tako naprej. Določene temeljne pravice bomo popolnoma izničili, če bomo sprejeli takšno poenotenje. Vprašanje je tudi eh, potrebna sorazmernost, to je krasna formulacija. Kot, eh, ko pa to potem pogledamo podrobneje in si ogledamo direktivo o preiskavah, potem tukaj vidimo, na kaj se ta sorazmernost nanaša. Naprimer, na pravice obtoženega in tako naprej. Torej, v drugih eh, pravnih aktih imamo sklic na to, kako se ta sorazmernost opredeli, v tem dosjeju pa ni nobenega sklica, samo navaja se neka sorazmernost brez jasnega okvira in to je zelo problematično. Poleg tega tukaj ni pravice do pritožbe, nimamo pravice do pravnih sredstev, v bistvu ni pravnega varstva zagotovljenega v teh predlogih. Sploh ni nobenih postopkovnih določb glede tega, kaj bi bilo točno potrebna sorazmernost. In prav zato je ta predlog drugačen od drugih zakonodajnih aktov, ki jih imamo v evropski zakonodaji. Tukaj ni postopkovnih določb. Prav zato tega, kar eh, imamo danes pred sabo, ne moremo, ne smemo sprejeti. Sodna določba bi namreč eh, lahko bila razlog za sprejemanje različnih eh, nalogov tukaj. Potrebujemo sedaj boljši način komuniciranja med različnimi mm, organi. Potrebujemo tudi to opcijo, da sodišče ali drugi organ zavrne takšno prošljo, takšen nalog. Vprašanje celotne eh, smiselne sorazmernosti pa je sploh nekaj, kar je potrebno razjasniti. V tem trenutku stvar ni dovolj jasna, to je kaotično in prav zato moramo ta predlog podrobneje preučiti in predebatirati. Thank you very much, Karina. Thank you. Hvala lepa, Kornilija, hvala tudi eh, Birgit in Sofi. Nihče drug ne želi besede? Ne, seveda ne, tako da najlepša hvala vsem trem. 2. aprila pa bomo predstavili še zadnja dva delovna dokumenta. To pomeni, da bom jaz eh, morda še predsednik tukaj, če bo gospa Mejeva še naprej tako počasi delovala, drugače pa bo tukaj kdo drug, jaz pa vas bom gledal preko spleta. Najlepša hvala vsem skupaj. Kornelija, pogrešal te bom vsekakor, ampak eh, žal bom morda vseeno ostal tukaj, ker namreč eh, naša premijejka deluje zelo počasi. Naslednji sestanek bo 18. marca, takrat bom vsekakor še tukaj. Right. Should I be saying that? Probably not. <laughs> Uh, Toliko torej zaenkrat, najlepša hvala vsem skupaj, lep večer. Nasvidenje. Hvala tudi tolmačem in drugim zaposlenim. Se vidimo jutri.